So, colleagues, we are about to start the meeting. Spoštovani kolegi, morda lahko kar pričnemo. And uh, it seems that we have all. Torej, danes lahko govorite in poslušate vse jezike, razen finščine, malteščine, irščine. Če je to kdo želel poslušati in hrvaščine. Torej, vse drugo pa lahko govorite in poslušate. Za začetek nekaj obvestil. Po uh, sestanku jutri bomo imeli sprejem z pijačo ob 12.30 minut. Sprejem organiziramo v okviru evropskih dogodkov na področju mladine, tako da bodo lahko uh, poslanci še naprej se pogovarjali z mladimi v bolj neformalnem okvirju. Pa še nekaj, še en dogodek jutri. Torej, tudi jutri bomo v tej dvorani, tukaj je 210 sedežev na voljo in ponavadi je to vsekakor več kot dovolj. Po drugi strani pa jutri pričakujemo veliko gostov, tako da če je kdo povabil večjo skupino gostov, naj pričakuje, da bo mogoče premalo prostora. Iz eh, Strasburga, Rige in še enega mesta prihaja 100 mladih, ki bodo sodelovali v naši predstavitvi od 11.30 do 12.30. Gre za skupino, ki se bo odeležila seminarja, ki ga eh, organizirajo ITIS Communications. Poleg tega je kolega Kristjesen povabil 42 gostov iz eh, sindikata električarjev, ki bodo tukaj od 10.30 do 11.30. Torej, upam, da bomo lahko eh, tudi njim ponudili mesto. Poleg tega je Miljen Pavel povabil 36 gostov iz Romunije, mladi politiki in novinari se nam bodo pridružili v istem, ob istem času. Torej, morda se bo zgodilo, da ne bo dovolj mest, ampak eh, upajmo, da bo dovolj. Sem vas pa torej opozoril, da bo veliko ljudi. Tako, naslednja točka. Eh, socialni vrh za rast in brezposobnost. To je potekalo 19. oktobra. Potem, ko je 10. oktobra bilo poslano pismo predsedniku parlamenta, predsednik našega odbora je tam sodeloval kot opazovalec. Glavna tema sestanka je bila odgovori na skupne izzive v Evropi, vzpodbujanje rasti, novih delovnih mest in priložnosti. Razprave so se osredotočile na evropski semester, na novo agendo za veščine in na vključevanje beguncev in eh, eh, priseljencev v družbo. Morda bo gospod Hendel povedal kaj več naslednjič na sestanku. Tako sedaj lahko potrdimo zapisnik in sicer iz eh, sestanka dni 31. augusta in 1. septembra. Ima kdo eh, kakšen komentar tukaj? Zgleda, da ne. Torej lahko to potrdimo. Tako, to pomeni, da lahko začnemo z predstavitvijo zdravje in varnost v zvezi z delovnimi mesti nove generacije. Predstavitev razmišlja o tem, kako bodo razvoj na področju tehnologije pripomogli pri zdravju in varnosti v zvezi z novimi delovnimi mesti in kakšen je naš primerni odziv. Glede na to, da nimamo veliko časa, ne bom eh, tukaj podajal dolgega uvoda, ampak, ampak bi vas rad vse tukaj pozdravil, še posebej pet strokovnjakov, ki se nam je danes pridružilo. Prosil bi vas, da se omejite na 8 minut, ki vam jih je na voljo za vaše uvodne izjave. Veliko dobrih govorcev je tukaj, ampak kot rečeno, prosim, da se držite te časovne omejitve 8 minut za uvodne izjave. Še posebej bi se rad eh, zahvalil kolegu iz Evropske federacije eh, delavcev z lesom, torej lesanskega sektorja, ki je nadomestil gospoda Fišeja. Besedo bi dal gospe Ursuli Hus iz eh, Univerze v Bradfordshireju. Najlepša hvala. Hvala za povabilo. Ja, večina raziskave, ki jo opravljam, je bilo financiranih s strani Evropske agencije za varnost pri delu. Poleg tega je tukaj še en projekt, ki ga financira Unija Evropa. Govora je o tem, kako se upravlja delo s pomočjo spletnih platform, torej tako imenovani crowdworking. To ni nekaj. Eh, edinstvenega, ampak je v bistvu samo ekstremna oblika celega spektra novih delovnih praks, ki se razširjajo v, v vseh sektorjih v našem gospodarstvu, ne samo za delavce v digitalni, uh, digitalnih platformah. Pregledali smo pet evropskih držav, Nizozemska, Avstrija, Nemčija, Združeno kraljestvo in Danska. Sedaj, po teh rezultatih smo videli, da približno pet odstotkov delavcev že dela znotraj spletnih platform in to vsaj enkrat na teden. To pa je kar veliko število delavcev. Veliko dela, ki ga opravljajo, opravljajo tudi delavci v drugih sektorjih. Naj podam primer. Delavci, ki se jih eh, preko določenih aplikacij pokliče na delo samo takrat, ko jih eh, podjetje potrebuje, takšnih je kar 78 odstotkov. Ampak tudi 10 odstotkov delavcev, ki ne delajo v tako imenovanem crowdworkingu, uporablja ta sistem eh, prihajanja na delo. 90 odstotkov takšnih delavcev mora vsak dan pregledati svoj e-mail eh, in to 24 ur na dan, ampak tudi veliko število tistih, ki delajo v eh, normalnem, realnem gospodarstvu. Petinsedemdeset odstotkov eh, crowdworkerjev torej, eh, pregleduje spletne zemljevide vsak dan, pa tudi pet do devetnajst odstotkov drugih. Kaj to pomeni? Vse ta orodja uporabljajo različni delavci. Kar se tiče zdravja in varstva pri delu, tukaj mislim, da je pomembno, da delavce razdelimo na dve zelo široke kategorije. Po eni strani imamo delavce, ki delajo na spletu in se njihovo delo up tudi upravlja preko spleta. Elance, Upwork in podobne platforme imamo tukaj, pa tudi drugi zaposleni delujejo na tak način. Ti eh, delavci so konkurenčni na globalnem trgu dela, torej lahko konkurirajo za nekom, ki je v Indiji, Južni Ameriki in tako naprej. Torej, kdorkoli, ki lahko nadaljavo opravi to delo preko računalnika. Varnostno vprašanje, ki so povezane z takim delom, seveda tudi obstajajo. Tista, ki so najbolj znana, so uh, povezana z delom nadaljavo za računalnikom. to smo že videli, naprimer, ljudje, ki delajo na svojih, svojih računalnikih, pa nimajo primerne opreme, nimajo ergonomične tipkovnice, dobrega zaslona, primernega stola in tako naprej. To so torej zdravstvena tveganja, ki jih že poznamo. Druga skupina delavcev pa so tisti, ki se upravljajo preko spletnih platform, delujejo pa offline. Kaj to pomeni? Gre za voznike, taksi, šoferje, ki eh, delajo preko Uberja, naprimer, ali pa tudi različni dostavljavci, kot so za podjetja Deliveroo, Uber in tako naprej. Vse več pa je tudi dela preko neformalnega gospodarstva. Ljudje, ki delajo na domu, naprimer čiščenje, vzdrževanje, razna ročna dela, eh, zidarska dela in tako naprej. Pri teh vrstah eh, dela je potrebno izpostaviti naslednje. Najbolj nevarna dela sedaj, ena izmed najbolj nevarnih del sedaj opravljajo ljudje, ki se jih eh, najame preko spleta. Naprimer električari, ljudje, ki popravljajo strehe, režejo veje dreves in tako naprej. Torej, to so ljudje, ki delajo v nevarnih okoliščinah, pa delajo nekako pod eh, radarjem, ki ga lahko zaznajo naši zakoni. Obstaja torej veliko uh, zakonodajnih vprašanj, ki se tukaj pojavljajo. Čisto na kratko bi torej morda pregledala nekatera vprašanja, ki se zastavljajo. Prvič, kakšen je pravni status in so, kakšne odgovornosti pred, prevzimajo spletne platforme. Nihče ne ve, kakšen je njihov status. Ali so to oglaševalske agencije, agencije za zaposlitev, so to tehnološka podjetja ali so uh, samo finančn, podjetja za finančne storitve, tega nihče ne ve. In dokler ne bomo vedeli, kakšen pravni status imajo ta podjetja, ne bomo vedeli, katera zakonodaja velja za njih. Pomembno je torej, da se določi pravni status in odgovornosti spletnih platform. Drugič. Tukaj obstaja tudi vprašanje, katere pristojnosti veljajo za podjetja, ko gre za globalne platforme. Ali je pomembno, na kateri lokaciji se nahaja podjetje, delavec ali pa naročnik? Vprašanje je, katera nacionalna pravila, kateri nacionalni zakoni veljajo pri teh eh, podjetjih, ki delujejo po vsem svetu. Tretji večji sklop zakonodajnih vprašanj je povezan s tem, kdo je delodajalec kakšen je pravni status delavcev. Ali so neodvisni eh, samostojni delavci, ali so zaposleni in če so zaposleni, ali jih zaposluje platforma ali pa naročnik. Vse to je pomembno. Pravice delavcev so namreč eh, povezane z celim sklopom drugih pravic. Prav zato je tako pomembno, da ugotovimo, kakšno je to eh, pogodbeno in delovsko razmerje. V Združenem kraljestvu smo imeli eh, pomembno sodbo prejšnji teden, namreč eh, šoferji preko Uberja so zaposleni in zato so upravičeni do eh, plačanega dopusta, do bolniške in tako naprej. To je bil torej dober prvi korak k temu, da dobimo nekaj osnovnih temeljnih pravil za obravnavo teh ljudi. Verjetno nimam več eh, veliko časa, žal mi je zmanjkalo baterije na mojem telefonu, tako da ne vem, koliko časa že govorim. Kakorkoli že, tukaj je nekaj ključnih vprašanj. Prvič, kdo je odgovoren za zavarovanje? Kdo je odgovoren za profesionalno odgovornost? In pa, kateri organ je tukaj v bistvu odgovoren in eh, pristojen za nadzor in inšpekcije. Če pride do nesreče, ali je to torej vprašanje varstva potrošnikov, je to vprašanje mm, varstva pri delu ali pa javnega reda. Lahko bi bilo tudi, da je to vprašanje vseh treh organov. Kakorkoli že na nacionalni ravni moramo ugotoviti, kdo je tukaj odgovoren. Tako, zdaj pa mi je telefon le zazvonil, tako da bom končala. No, nismo tako strogi, če hočete dokončati svoje misli, to lahko storite. Ne, ne, ni potrebno. Odlično. Prav, potem pa lahko nadaljujemo. Tako, gospod Wolfkin, izvolite. Hvala lepa, hvala, da ste me povabili. Ja, glede na to, da sem v Bruslju, mi to ni bilo tako problematično, da sem kar takoj prišel. Uvodoma bom eh, povedal nekaj besed v nemščini. Ja, kot rečeno, gre tukaj za. Eh, tukaj na sliki vidite tudi dve enaki vrsti dela, med njima pa je 60 let približno ali še več. Na podlagi teh dveh fotografij bom podal nekaj eh, misli glede nadaljnih korakov ali napak pri varstvu na delu. Na desni vidimo tovarno, kjer v bistvu ni delavcev, ampak seveda ljudje niso v celoti izginili. To tehniko je potrebno oblikovati, namestiti in nadzorovati. Ljudje so torej samo v ozadju. Poleg tega bi rad opozoril še na naslednje. Stari sistemi niso popolnoma izginili. Problemi, s katerimi se srečujemo sedaj, naprimer povezava med eh, delom ljudi in delom robotov se zdi kot nekaj novega, ampak v bistvu to ni nič novega. Namreč eh, povezavo med delom ljudi in strojev poznamo že sto let, samo spremenilo se je. Drugič, znanstveniki pogosto idealizirajo določene okoliščine. Če si ogledam sociologijo industrije, potem so tam naprimer razvili eh, tayloristično dobo in tako naprej. Torej, to so izrazi, ki so uveljavljeni in za varstvo pri delu je zelo pomembno, da vedno upoštevamo, da gre za nekakšne dominantne forme, ki pa eh, sobivajo z alternativnimi načinih dela. Tudi v času industrije, naprimer, imamo obrtnike, ki delajo eh, v manjši, manjšem obsegu in to bo tudi v prihodnosti obstajalo. Tako, naslednja prosovnica. To je v bistvu nekakšno izhodišče, ki ga moramo upoštevati. Po eni strani imamo število nesreč na delu za smrtnim izidom v Evropi. 3500 jih je na leto potem pa imamo 1600 smrti na leto zaradi bolezni, ki so povezane z delovnim mestom. No, če si, pri, če si ogledamo ti dve številki in potem imamo tukaj ta izraz eh, diskrepanca, vidimo, da obstaja razlika v našem pogledu na to. Mi namreč eh, varujemo delavce pred nesrečami, ne pa tudi pred eh, škodami za njihovo zdravje. In to moramo spremeniti. Ko govorimo o socialnih partnerjih, eh, bom morda povedal še več o tem. Zgodovinsko gledano torej moramo eh, razmišljati ne le samo o nesrečah, ampak tudi o tem, kako različno delovna mesta vplivajo na naše zdravje, kako povzročajo določene poškodbe pri našem imunskem sistemu, eh, žilčnem sistemu in tako naprej. Zdravniki dela govorijo o tem, da seveda ni več toliko težkega fizičnega dela, kljub temu pa imamo veliko bolezni pri delu zaradi stresnih služb. Obstajajo tri glavna področja. Najprej eh, okolje, delovno okolje, to bo zelo pomembno pri novih delovnih mestih. Tukaj govorimo o tem, kakšna je svetloba, toplota, koliko je eh, stopin v prostoru, kjer delamo in tako naprej. Pa seveda tudi eh, potem drugo področje, ergonomika, kako so eh, ergonomično oblikovana orodja, s katerimi delamo, pa tudi prostori in tako naprej. In potem tretje področje, rak kot problematično, problematično obolenje. Pogovoriti se moramo z partnerji glede tega, kakšna je organizacija dela, kakšen je delovni čas. Tisti, ki naprimer delajo od doma, imajo veliko prostega časa, ampak tudi to je povezano z problemi. Potem pa področje novih veščin. Tukaj moramo povdariti tudi veščine na področju eh, zaščite sebe pri delu. Govorimo tudi o materialih in orodjih, ki eh, se uporabljajo pri delu. Naj podam primer. Očala, v katerih se pojavljajo podatki, so nov način. Eh, branja podatkov, ki nas spremlja 24 ur na dan in tukaj gre za zelo veliko obremenitev našega žičnega sistema, ki si je veliko krat sploh ne moremo predstavljati. Elektronika se torej vključuje v zaščitno opremo, kar lahko koristi, po drugi strani pa lahko eh, povzroči tudi probleme pri osebnem nadzoru in to moramo upoštevati. Prosili ste me, da povem nekaj o novih eh, oblikah dela. V gradbeništvu že imamo nove oblike prekerne, prekarnega zaposlovanja in ne bom sedaj navajal teh posameznih eh, načinov. Napoteni delavci delavci imigranti, ljudje, ki so začasno zaposleni in predvsem tudi samozaposleni ali pa navidezno samozaposleni. Vsi ti načelom eh, niso del usposabljanja glede eh, varstva pri delu in to je pomembno tudi razumeti. Če si ogledamo delovno mesto in to, kako se oblikuje varstvo pri delu na delovnem mestu v, na delovnih mestih prihodnosti, potem vidimo različne teme, ki so lahko pomembne, ki jih moramo raziskati. Torej, potrebujemo celovit pristop, da bomo lahko združili različne udeležence v tem postopku tako zakonodajalce, socialne partnerje, pa tudi eh, znanstvenike in proizvajalce materijalov ter orodje, s katerimi ljudje ravnajo. Kar se tiče socialnih partnerjev, tukaj vidimo to možnost, da se preko pogodb eh, poseže v to, kaj proizvajajo. Pogosto namreč eh, nimajo podjetja dobrih pristopov do izvajanja evropske zakonodaje. Politično sporočilo, ki je tukaj pomembno, bi bilo, da omogočimo socialnim partnerjem, da vzpostavijo nekakšen sistem zgodnega opozarjanja. Ko govorimo o delovnem postopku, kjer sodelujejo ljudje in roboti, naprimer Daimler Chrysler v Nemčiji ima delovno skupino, ki obravnava prav to vprašanje. In prav zato bi bilo potrebno socialne partnerje bolj vključiti v zakonodajne razprave. Tako pa še zadnja točka v tej povezavi. Gre za vprašanje oblikovanja tehnologije. Pogosto govorimo o življenjskih ciklih in o tem, da življenjski cikl proizvodov pomeni eh, določeno obremenitev za okolje. Enako moramo razmišljati tudi o strojih, o orodjih, o delovnih mestih in tako naprej. Že na začetku postopka oblikovanja namreč eh, se sprejemajo odločitve, ki bodo vplivali na obliko dela, na način dela in tako naprej. Tukaj si želimo nekakšen evropski forum eh, za socialno oblikovanje tehnologij in tako naprej. Torej, ko se pojavi nova tehnologija, bi jih v tem forumu lahko uh, predebatirali in videli, kako je to povezano z uporabo na delovnem mestu in kako se lahko to tehniko prilagodi, tako da bo bolj varna. Tako pa še zadnja točka. Znotraj programa obzorja 2020 pogrešamo poglavje, ki bi si zastavljalo vprašanje glede tega, kakšna so naša delovna mesta danes in kakšna bodo jutri. Katere raziskave potrebujemo, da bi te izzive bolje obravnavali in bi se bolje soočili z prihodnostjo? Hvala. Najlepša hvala, gospod eh, Giring. Sedaj pa gospa Krista Sedlaček. Upam, da sem to čim bolj pravilno izgovoril. Izvolite. Hvala lepa in hvala za povabilo. Ja, kratek pregled naj podam glede tega, kaj počne Evropska agencija za varnost eh, in zdravje na delovnem mestu in kako je to povezano z delovnimi mesti v prihodnosti. Torej, ko govorimo o novih oblikah eh, gospodarstva, ko imamo tukaj eh, crowdsourcing, tako imenovan gig economy in tako naprej, smo tukaj objavili eh, poročilo, kjer smo pregledali različne članke, pa tudi profesor Kajvore iz Univerze v Turku je pripravil pomembno poročilo o robotiki in tako naprej. Potem imajo tukaj še uh, študijo profesorja Bluma iz uh, Univerze v Lanchesteru. Vsa ta poročila lahko najdete na naši spletni strani, na tako imenovani strani Ošviki. In naš namen je bil zato, da se začne razprava in da se uh, poveča zavedanje tako med zakonodajalci, pa tudi med raziskovalci in socialnimi partnerji. Začeli smo razpravljati z našimi omrežji, nacionalnimi omrežji in evropskimi partnerji. Povratne informacije, ki smo jih prejeli, so bile, da je na nacionalni ravni to povsem nova tema. Le nekaj držav članic je že začelo razmišljati o pripravi politik in strategij na tem področju. To področje se zelo hitro spreminja in prav zato moramo tudi mi eh, spremljati to področje in pripravljati nove strategije. Na poziv naših deležnikov smo začeli z našim eh, programom za oceno tvegan v novih delovnih mestih do leta 2025. Gre za dvoletni projekt in eh, rezultate tega projekta bomo predstavili ob koncu leta 2017. Kakšni so naši cilji? Razvili bomo potencijalne scenarije za prihodnost. Ko razmišljamo o OŠ in eh, področju IKT. Z temi scenariji bomo pomagali politikom, da bodo bolje razumeli izzive za varnost pri delu in da bodo lažje sprejemali svoje odločitve. Omogočiti pa želimo tudi dobro razpravo glede pričakovanja teh eh, izzivov. Kolega pred mano sta že povedala, kakšni so izzivi za varstvo in zdravje pri delu. Govorimo o delavcih, ki so zaposleni preko platform, o tako imenovani gig economy in tako naprej. Govorimo tudi o tako imenovanih pogodbah, ki nimajo določenega delovnega časa in tako naprej. Imamo fragmentirano, eh, razpršeno in zelo neenotno delovno silo in sedaj ne vemo, kdo naj pripravi oceno tveganja, kako naj to spremljamo kako naj eh, izvajamo zakonodajo glede varstva pri delu, ki bi temeljila na naših evropskih zakonodaji. Že sedaj vidimo, da eh, so delavci izpostavljeni različnim delovnim mestom, torej da ne ostanejo na enem delovnem mestu do konca življenja. In prav zato je težko slediti zgodovini nekega delavca. Nove, novi načini zaposlovanja so bili tukaj eh, omenjeni, naprimer Uber je dober primer, to ni podvrženo zakonodaji za varstvo pri delu. Vprašanje je, kakšen je odnos lastnika platforme z naročnikom in delavcem. Vprašanje je tudi, kakšen je status nekega delavca znotraj takšne platforme. Naši sistemi za spremljanje niso bili prilagojeni tem specifičnim situacijam in pogojem dela, ki jih eh, izvajajo delavci v novih delovnih mestih. Poleg tega nimamo raziskav, tako da bi lahko predložili statistike in podatke o delu v novih gospodarstvih. To je namreč podvrženo poročanju naših eh, delodajalcev, ki so ponovadi bolj v klasičnem razmerju z zaposlenimi. Potrebujemo torej več podatkov o teh novih pogojih dela. Kaj moramo storiti? To je naslednje vprašanje. Najprej moramo pojasniti vloge in odgovornosti kot rečeno, še posebej v teh trikotnih platformah, kjer imamo platformo naročnika in delavca. Ozavestati moramo ljudi in jim dati smernice za varnost pri delu, tudi v teh novih situacijah in na delovnih mestih nove generacije. Poleg tega moramo razmisliti, kako lahko ta nova IT orodja uporabimo za to, da izboljšamo komunikacijo z zaposlenimi na, v teh sektorjih, da jim posredujemo informacije o varstvu in zdravju pri delu. V zadnjih tednih sem obiskala več držav članic in videla sem, da moramo delavce v teh sektorjih vključiti v razprave o varstvu pri delu videli smo, da je to v državah članicah nekaj povsem novega in eh, da še nikjer ni poglobljenih strateških razprav na tem področju. To je torej zelo potrebno in je potrebno to tudi uh, izvesti z tesnim sodelovanjem z socialnimi partnerji. Socialni partnerji se morajo organizirati in prilagoditi tem spremembam obstajajo spletni, spletne platforme za pogajanja, to že obstaja in sicer eh, na tak način uporabljajo enake platforme za eh, zastopanje svojih pravic. En tak primer je Evropsko gibanje freelancerjev, torej European Freelancers Movement na njihovem spletnem portalu lahko vidite, da želijo izboljšati situacijo neodvisnih delavcev in omogočiti pravične pogoje dela za vse neodvisne delavce. Tako toliko z moje strani. Naše dejavnosti na tem področju bodo torej eh, zaključene konec leta 2017 ali v začetku leta 2018 in upam, da bomo takrat lahko predstavili neke uh, možnosti na zakonodajni ravni, tako da boste lahko videli vizijo za prihodnost, kaj bi bilo tukaj potrebno storiti in eh, kakšne odločitve morate sprejeti na področju politike. Najlepša hvala. Hvala lepa. Končali ste pravočasno, otično. Sedaj pa dajem besedo gospodu Klajvu Flemingu. Hvala lepa za vabilo. Torej, kot nacionalni regulator moramo biti eh, zelo pozorni na vse eh, spremembe na področju delovnih eh, praks in pa novih tehnologij. Združeno kraljestvo ima dolgo tradicijo na področju varstva in zdravja pri delu in je na tem področju vodilno ampak eh, vemo tudi, da eh, je eh, Tereza May tudi naročila študijo v zvezi z praksami na področju varstva in zdravja pri delu. Zlasti z vidika sprememb v svetu. Delodajalci morajo upravljati z vsemi tveganji, Eh, ki so jim izpostavljeni um, zaposleni. Torej, ni eh, treba navesti vseh tvegan, temveč je treba slediti pojavu novih eh, tvegan. Torej, to je odgovornost tisti organ, tistih organizacij, ki uh, tveganja ustvarjajo, torej, uh, ki ustvarjajo tveganja na področju tako imenovanih novih delovnih mest. Torej, mi kot regulator uh, jim nudimo tudi ustrezno pomoč, tako njim kot delodajalcem eh, in eh, zato imamo tudi temu namenjene ekipe. Torej, eh, nekdo je prej omenil in to velja tudi za Združeno kraljestvo, da morajo delodajalci eh, zagotoviti, da tudi tisti, ki ne delajo v njihovem delovnem okolju, da ti delavci niso izpostavljeni nevarnosti. Torej, eh, to velja torej, tudi za tiste, ki niso v pogodbenem razmerju z delodajalcem v zvezi z eh, novimi tehnologijami in novimi vzorci zaposlovanja moramo zagotoviti, da eh, so naša pravila ustrezna eh, tudi v tem spreminjajočem se svetu torej prakse, ki so bile prej netipične, eh, se vedno bolj širijo, kot smo slišali. In zato je pomembno tudi, da sledimo tem praksam in tem vzorcem in eh, da se jim tudi prilagodimo. Torej, HSE eh, kot regulator eh, tudi eh, zelo tesno dela z drugimi regulatorji, zlasti na področju tako imenovanega prekarnega gospodarstva in zlasti smo pozorni na vse kršitve pravil na področju zdravja in varnosti pri delu. Na ta način lahko zagotovimo tudi ustrezno sodelovanje med agencijami in institucijami. Torej, tehnološki napredek po eni strani omogoča ljudem, da delajo v bolj prožnih eh, delovnih eh, razmerih, eh, istočasno lahko to prispeva tudi k ehm, drugačnim oblikam gospodarske rasti. In to samo po sebi še ne pomeni, da takšne nove oblike dela predstavljajo nova tveganja, ampak ta tveganja je treba upravljati in to na sorazmeren način. Ne bom šel sedaj v razpravo o eh, samozaposlenih eh, in pa eh, zaposlenih, torej Prejšnji govorec je omenil nekaj pravnih eh, primerov, ki so eh, ta hip v teku v Združenem kraljestvu v zvezi s tako imenovanim gig gospodarstvom. Torej, z vidika varnosti so torej, ti vidiki eh, povsem razumljivi in se morajo tudi odražati v našem delu. Torej, kako lahko uh, Eh, delamo v varnem okolju, kajti to pomaga vsem v gospodarstvu, to je vprašanje. Torej, seveda to vključuje tudi nove faktorje, naprimer delodajalec eh, mora oceniti tveganje, mora eh, zagotoviti varnost in zdravje pri delu tudi za tiste, ki delajo od doma. In HSE je prepričan, da moramo zagotoviti proporcionalno upravljanje s temi tveganji. Torej, um, za delavce na področju gig gospodarstva, naprimer, bodo eh, tveganja manjša, kajti ti ljudje delajo za računalnikom, medtem ko za druge bo veljalo, da bo treba to eh, na drugačen način urediti. Mi bomo še naprej eh, zagotovili, da bomo razlikovali med temi ljudmi, torej ki delajo z računalnikom, in pa tistimi, ki doma uporabljajo druge vrste naprav, ki predstavljajo večja tveganja. Zaščititi moramo delavce v vseh sektorjih, vključno eh, z sektorjem gradbeništva, naprimer, ki predstavlja visoko tveganje in eh, verjetno bomo tudi na teh eh, področjih in v teh sektorjih eh, morali postati bolj prožni, vključiti bolj prožne oblike dela in naprimer vemo tudi, da mladi in pa invalidi so ponavadi vključeni v bolj neobičajne oblike dela. Ampak v vsakem primeru smo prepričani, da uh, sedanja zakonodaja v Združenem kraljestvu in pa sektorska strategija HSE-ja eh, uh, eh, lahko uh, upravljajo na ustrezen način z vsemi temi vprašanji in ponujamo torej um, vseobsegajočo in jasno pomoč tako za delodajalce na tem področju, uh, kot tudi eh, za uh, eh, potencijalno ranljive skupine. Za nas je najpomembnejše, da uh, naša pomoč resnično pride do ljudi, ki jo najbolj potrebujejo in takrat, ko jo potrebujejo, to ne gre samo za nas, to gre za to, da se zagotovi varnost in zdravje pri delu pravočasno. In eh, za eh, večino eh, primerov velja, da ni nujno da so nove prakse tiste, ki so odgovorne za nova tveganja, ampak moramo pa se prilagoditi eh, in moramo prilagoditi tudi eh, usposabljanje in pa infrastrukturo. Eh, in to je že glavni del naše dejavnosti. Torej, zaposleni, ki identificirajo tveganja na področju varnosti in zdravja pri delu, tudi tiste, ki izhajajo iz kakršnih koli sprememb na delovnem mestu, se lahko povežajo z HSE-jem eh, in to tudi na anonimen način, če želijo, če ne morejo svojih težav rešiti svojim delodajalcem. E, poleg tega pa HSE tudi v sodelovanju z kongresom sindikatov e, omogoča pospešen postopek za izpostavljanje teh e, vprašanj. Prav tako vse čas spremljamo tudi potencijalni učinek kompleksnih znanstvenih in tehnoloških napredkov, naprimer nanomaterijali. E, to je e, en od teh e, področji, eno teh področji, ki ga spremljajo. Prav tako vemo, da čeprav nanomaterijali niso novi, kaj ti obstajajo naprimer že v v Balkanih, pa se uh, nove aplikacije za te materijale uh, eh, lahko uh, pojavljajo skupaj z določenimi tveganji in zato sedaj ustrajamo pri tem, da sedanja zakonodaja v Združenem kraljestvu Eh, naprimer eh, zakon iz leta 1974 eh, in pa mm, uredba Koš iz leta 2002. Torej vse to zadostuje, ampak še naprej pa bomo spremljali ustreznost tega zakonodajnega okvira in pa učinkovitost uredbe Rič na tem področju. Torej na koncu naj povem, da smo prepričani, da sedanja ureditev je ustrezna, da omogoča dovolj prožnost, možnosti tudi za pokrivanje novih eh, tvegan, ampak moramo pa eh, zelo budno spremljati, eh, kaj se dogaja in na področju torej, razvoja, inovacij in še naprej ponujati svojo pomoč. Hvala lepa. Na zadnje pa še profesor Elke van Hoof. Izvolite. Uh, Hvala lepa. Zelo sem počešena, da sem lahko danes med vami in da lahko delim torej, eh, izkušnje zadnjih 15 let eh, dela z eh, pacijenti, pa tudi z um, vsemi, eh, ki delujejo na področju eh, varstva in zdravja pri delu. Prav tako sem tudi eh, precej delala na področju raziskav, ki so povezani z načinom, kako se ljudje odzivajo na spremembe. Ljudje so vedno bolj ranljivi, če so soočeni s spremembami. In eh, sedaj eh, smo začeli eh, delo na projektu v zvezi z ureditvijo torej samozaposlenih in kako se ti soočajo z spremembami. Torej, to je raziskava na mednarodni ravni, ki jo um, financira torej, um, INI. Če si pogledamo dobrobit ljudi, če si pogledamo eh, situacijo delavcev, potem vidimo, da eh, se številke eh, dramatično višajo. Naprimer, nikoli še nismo imeli toliko primerov depresij, anksioznosti, zlorabe, naprimer, droge in tako dalje. Eh, Strenjam se tudi z vsemi drugimi kolegi eh, v zvezi z vprašanji, ki so jih izpostavili, ampak povdarila bi to, da zelo malo vemo o tem, kako ljudje eh, doživljajo te nove spremembe. Torej, ljudje na področju gig gospodarska bolj več delajo doma, ampak Pogosto so prav socialne interakcije z drugimi tiste, ki eh, preprečujejo oziroma lajšajo vse te uh, učinke stresa, depresije in tako dalje. Uh, in uh, to bo lahko nov, novo tveganje za varnost in zdravje pri delu, ta osamljenost. Torej, uh, Če si pogledamo situacijo, lahko ugotovimo, da eh, pristojne eh, inštitucije niso dovolj proaktivne in da se eh, da posegajo samo na osnovi ad hoc primerov in to pomeni, da nismo dovolj osredotočeni na realnost, na spremembe in tudi ne, so, ne osredotočamo se dovolj na eh, pozitivne vidike, kajti eh, te eh, nove tehnologije nam prinašajo tudi veliko dobrega, slišim pa samo to, kar je problematično. Prav tako bi izpostavila tudi vprašanje raznolikosti. Tega nismo dovolj izkoristili. Imamo zelo veliko različnih veščin, ki jih te nove tehnologije prinašajo in zato potrebujemo tudi eh, nove razloge za prestrukturiranje eh, organizacij in podjetij. Naprimer. Naj dam primer. Banke v Belgiji se prestrukturirajo ne samo zato, ker niso uspešne, ne, saj ustvarjajo dobiček, ampak želijo eh, biti bolj prožne, želijo nove veščine in te veščine želijo uporabiti v svojih eh, podjetjih in zato odpuščajo naprimer eno tretjino eh, eh, starejših zaposlenih, torej vsak nad 45 let je, se ga obravnava že kot starega. Torej, naj izpostavil to, da ne govorimo samo v obdobju sprememb, temveč v obdobju popolnoma temeljnih sprememb, sprememb tisočletja. Torej, vse se spreminja od eh, samega eh, družbenega sistema do eh, sistema mm, delovnega trga in tako dalje. Ampak, če se ne ustreza, ne odzivamo ustrezano na te spremembe, je to zato, ker nimamo dovolj znanja o teh spremembah in to vodi v kaos in to vodi v strah. Eh, pogosto smo soočeni z dvema različnima generacijama, torej mi smo že tako imenovani eh, vintage zaposleni, torej mi smo eh, nasledniki baby boomerjev, ampak sedaj pa imamo že generacijo X in Y in način, kako se oni soočajo stvari, kako se oni učijo, je povsem drugačen. Torej mi se moramo, torej mi se vedno učimo iz preteklosti za prihodnost, medtem ko generacije X in Y pa ne želijo čakati 3-4 leta preden eh, bo do zbrali dovolj dokazil in tako dalje, oziroma preden bo znanost prinesla rezultate. Eh, ne, v treh, štirih letih bo realnost že povsem nova in eh, teh vprašanj ne moremo ustrezno prenesti v eh, delovno okolje. Prav tako starejši, torej ta generacija vintage, eh, želi eh, zaposlitev do smrti. Ampak, eh, če uporabimo digitalizacijo, če uporabimo to metaforo, potem vidimo, da je realnost povsem drugačna. Torej, Naprimer, eh, tudi v Evropski uniji vidimo, eh, da eh, na področju zakonodaje naprimer, implementiramo zakonodaje na ad hoc osnovi in ne naprej. In to zato, ker mi želimo delati še nadaljnih 15 let, tako kot smo delali zadnjih 30 let, ampak mladi med leti 18 in 45 let pa ne mor, ne, ne morejo delati več na tak način in zato ne bo lahko uh, na evropski ravni oblikovati zakonodaje. Ampak eh, tu vidim pomembno vlogo Evropskega parlamenta, kajti eh, treba je um, omogočiti razprave, omogočiti izmenjavo dobrih praks, pa tudi identificirati neko vizijo, kako se bodo ljudje znašli v tem kaosu, uh, Eh, kajti to bo lahko tudi zagotovilo dobrobit naših eh, zaposlenih. In na koncu, torej ne bom ponavljala tega, kar so povedali kolegi, ampak na koncu bi samo še izpostavila, da bomo potrebovali nove indikatorje spremljanja, zato da bomo sploh ugotovili, kaj se dogaja. Potrebujemo novo vlogo za socialne partnerje in prav tako bomo morali tudi najti način, kako eh, priti do rezultatov hitreje, eh, kajti če bomo vsakič morali čakati 3-4 leta, da bo do eh, rezultati pripravljeni, potem bo to predolgo trajalo. Na ta način ne bomo uspešni. In prepričana sem, da bomo potrebovali da se bomo morali soočati s temi spremembami ne samo na individualni ravni, temveč tudi na ravni ekipe, na ravni podjetja, na ravni družbe, na ravni Evropske unije. Hvala. Hvala lepa, profesor Van Hof. Vsem se vam zahvaljujem za vaše prispevke k tej razpravi. Sedaj pa bomo prisluhnili vprašanjem in odgovorom. Jérôme Labru, ELS, izvolite. Prosili se, da besedo. Ja, hvala lepa, gospod predsedojoči. Najprej bi se zahvalil vsem govorcem za kakovost njihovih eh, prispevkov in pa tudi za predstavitev nekaterih rezultatov študij, ki so še v teku, ampak eh, ti rezultati eh, so že predvsej precej koristni, eh, torej, eh, ko razmišljamo o vprašanjih eh, varstva in zdravja pri delu v teh v okolju, ki se spreminja. Mislim, da je treba to razpravo razširiti tudi na posledice za obdobje po delu. Morda to ni neposredno povezani s to temo, ampak kaj se bo zgodilo potem, ko se bodo tisti, ki so danes zaposleni, upokojili. Torej, takrat bodo eh, naprimer delovni življenjepisi eh, precej drugačni, kot so bili doslej. Včasih smo delali za enega delodajalca, sedaj pa je to veliko bolj eh, razdrobljeno in mislim, da bomo imeli še precej težav. Eh, Torej vem, da se to ne tiče tistih, ki imajo več kot 40 let, ampak to se nanaša tudi na tiste, ki bodo čez nekaj let prišli v to starost, ki bo že predstavljala to vrstno negotovost. Mislim, da mi na ravni Evropske unije eh, moramo res temeljito razmisliti, in se lotiti dela na temeljit način, čeprav imamo tu problem eh, eh, pristojnosti med državami, članicami in pa eh, parlamentom oziroma Evropsko unijo. Torej leta in leta že razpravljamo o varnosti in zdravju pri delu in to v gospodarstvih, ki so se na različne načine na nacionalnih območjih razvijala. Kar se tiče teh novih oblik eh, dela, mislim, da bi bilo treba čim prej razviti neko sodno prakso, nek skupen korpus eh, ki ga bomo lahko uporabljali v vseh držav članicah Evropske unije in ne obratno, kot smo to počeli doslej. Torej, če bi vnaprej predvideli stvari, namesto da uh, smo vse čas en korak v zaostanku, potem bi uh, Eh, lahko oblikovali smernice, smernice, ki, eh, katerih cilj ni nujno harmonizacija, temveč smernice, ki gredo v eh, to smer večje usklajenosti. Sedaj smo na začetku teh novih oblik eh, dela in čeprav gre to zelo hitro, kajti za eh, nekaj teh oblik dela eh, velja, da pred tremi, petimi leti ali desetimi leti še niso obstajale. In zato je naša institucija verjetno tista, ki lahko največ naredi, tudi če mm, nam na čelo subsidijarnosti včasih stvari onemogoča. Torej, toliko na kratko. Hvala. Sedaj pa gospa Steinbrock za SND. Hvala lepa, hvala lepa poročevalcem oziroma govorcem, če sem vas eh, pravilno razumela, eh, ste uh, nam tu ponudili izziv razmišljati o preteklosti in pa uh, razrešiti nerešljive probleme, torej naj si bo to na področju eh, samozaposlenih, novih oblik za poslovanje in tako dalje. Torej, eh, sama prav gotovo spadam v vintage generacijo in moja naloga je tudi ta, da uh, mlade, torej vse mlade opozorim pred tem, da se ne odločajo tako slepo. Torej, včasih je dobro tudi, da pogledamo v preteklost. Včasih smo stvari tudi eh, v preteklosti bolje delali kot zdaj. Istočasno pa moramo gledati naprej naprimer, eh, če si pogledamo digitalni um, trg dela, potem se že postavlja vprašanja v zvezi s tem, kako lahko uh, delavce na tem trgu eh, zaščitimo, torej na področju varstva in zdravja pri eh, delu, torej kako lahko samo zaposlene eh, ustrezno zaščitimo, imamo vprašanje delovnega časa, torej po eni strani se zaposleni veseli tega fleksibilnega delovnega časa, dela doma po drugi strani pa imamo tudi visoke stroške, ki so povezane z zdravjem, naprimer depresije in tako dalje. E, na to pri home office e, se vprašamo, kako, e, kako lahko preverimo, pogoje, delovne pogoje zaposlenega, ali ima eh, ta eh, delavec eh, ustrezen ekran, takšen kot je predpisan, ali dela v ustreznih delovnih pogojih, torej kako se lahko to sploh nadzira, kaj ti vemo, da mora biti delovno mesto opremljeno na ta način, da ne bodo posledice neustreznega delovnega mesta na to postale strošek za celo družbo. Torej, seveda je zelo lepo, če delamo doma. Naprimer, sama sem že pred 20 leti delala doma, ampak moj, moj delodajalec mi je uh, to delovno okolje tudi ustrezno opremil. Uh, To je problem tudi v tem smislu, ker je to povezano z novimi tehnologijami in tu uh, nihče prav dobro ne ve, kako to izgleda, naprimer pri Daimlerju, Basfu in tako dalje. Uh, v teh podjetjih eh, sem uh, bila uh, in uh, tudi v Max Planck inštitutu sem si to že pogledala, tudi s temi očali sem že delala, ampak um, Sama se že nekaj let ukvarjam s to temo, pa kljub temu eh, moram reči, da imam občutek, da še ne vem dovolj. Torej, in na to v socialnih partnerjih eh, na, v Nemčiji eh, vsaj velja, da imajo naprimer velika podjetja tudi tarife za delo na domu. in mislim, da smo tu res eh, šele v začetni fazi in zato bi bilo dobro eh, res eh, bolj natančno, bolj konkretno govoriti o tem. Delovni čas, naprimer, nadzor dela, če bomo pre, v prihodnosti vedno več delali doma oziroma če bomo vedno bolj fleksibilni, potem uh, se sprašujem, torej v kakšnih zakonodajnih okvirjih eh, lahko to nadzorujemo. Torej, in kakšni bodo novi problemi, poleg eh, že obstoječih, eh, ki jih pričakujete? Lahko to vsak iz vaše perspektive pove. Hvala lepa. Gospa Stevens. Dank u wel, voorzitter, collega's. Hvala lepa. Kolegi, hvala lepa predsedojoči. Naj se najprej zahvalim vsem strokovnjakom za njihove prispevke. Moram reči, da imam nekaj vprašanj še vedno in mislim, da imamo tu tudi še nekaj izzivov, s katerimi se moramo soočiti. Torej, delodajalci so doslej tekmovali na nacionalni ravni in v določeni meri evropski eh, ravni. Sedaj pa bodo izpostavljeni tudi mednarodni konkurenci, zlasti na področju digitalnega gospodarstva. Torej, eh, katera pravila se bodo to uporabljala? Belgijska, kitajska, ameriška? Eh, torej, katera zakonodaja se bo uporabljala v prihodnosti? Čigava pravila? In Na kateri ravni bodo na to ta pravila oblikovana? Na evropski ravni, na mednarodni ravni? Mislim, da si je treba to bolj podrobno pogledati. In na to še nekaj specifičnih vprašanj. Torej, kakšno dodano vrednost lahko Evropska unija ponudi? Eh, torej v okviru svojih pristojnosti. Na to, kar se tiče fleksibilnih eh, delovnih eh, mest, mislim, da je treba tu najti neko ravnoteže med potrebami delodajalcev in delodajemalcev in ali se vam zdi to možno ali bodo vedno delodajalci tisti, ki bodo pač imeli boljšo situacijo. Hvala lepa. Sedaj sem dal tudi sebe na seznam govornikov kot predstavnika skupine Alde in bi se kar navezal na predhodna dva govornika. Tudi mene zanima, če mi lahko bolj konkretno poveste, kaj lahko mi storimo. Profesorica Van Hoff je prav povedala, tisti, ki se bližamo 50. letu, smo izgubljeni primer, ampak veliko nas je takšnih v Evropskem parlamentu, tako da bi verjetno tudi mi potrebovali več mladih med zakonodajalci, da bi se stvari premaknile, da bi vsi razumeli, kaj je tu postavljeno na kocko. Tisto, kar ste sami povedali, je bilo, da lahko opredelimo vizijo in da lahko spodbujamo dobre prakse. Mislim, da je to vaša formulacija. Lahko poveste kaj več s tem v zvezi? Namreč občutek imam, da je to verjetno ključnega pomena tudi za našo razpravo. Ali lahko dejansko sprejmemo zakonodajo na tem področju, takšno ali drugačno, ali pa moramo biti bolj vizionarski in bolj ambiciozni. Če bi kaj več lahko povedali o tem, vam bom hvaležen. Nekaj časa vam bom seveda dal na voljo. Še nekaj govornikov imamo na seznamu, ki želijo zastaviti vprašanje. Gospod Martin. Oui, merci, hvala lepa, gospod predsedujoči sem. Martana, pa hvala lepa, da ste mi danes ali priložnost za prisluhnim strokovnjakom in njihovim pripombam. Par zadev me je kar prizadelo, predvsem, ko je šlo za socialno interakcijo. Ta naj bi zaščitila delavce proti določenim slabim delovnim pogojem. Sam bom predstavil deloma tudi svoje izkušnje. Sam prihajam iz delovske sredine na tisoč nas je delalo v težki industriji. Delo je bilo nevarno za delavce še vedno je. In ta moč kolektiva je bila vidna ne samo pri sami proizvodni, temveč tudi, ko smo se dogovarjali o kolektivnih pogodbah. Naprimer, govorili smo o kakovosti proizvodne, o kakovosti proizvodov, pa tudi o kakovosti delovnih okoliščin. Proizvodnja še vedno obstaja ampak številna podjetja danes dajo prednost izoliranemu delu, izoliranim delavcem. Biti morajo čim cenejši, poleg tega se morajo domnevno v narekovajih boriti proti stroškom dela, nimajo več časa, da gredo na avtomat za kavo na kavo, No, tako da bi lahko rekel, ja, še dobro, da imamo avtomat za kavo. Avtomat za kavo ni namenjen zgolj temu, da se tam odpočijemo, da spijemo kavo, temveč je to tudi kraj, kjer se lahko pogovorimo o dobrih praksah, o najboljših praksah, o kakovosti delovnih okoliščin. Danes nimamo na voljo več časa, niti da bi spili to kavo. In prav ta izolacija delavcev, ki je vse bolj pogosta, je problematična. V delavcev se zahteva vedno več, vedno manj delavcev je. Pomembno je to z vidika tega, da se je tudi število takšnih in drugačnih nesreč, tudi smrtnih primerov na delu povečalo. Predvsem zaradi tega, ker so delavci vedno bolj pogosto sami, nimajo ob sebi kolegov, ki bi jih upozorili, naprimer, pazi, to je nevarno vedno več je z, eh, zgolj izpolnjevanja zahtev šefov. Je pa res, da so delodajalci dojeli, da je zelo pomembno, da se delavci dobro počutijo, da delajo v dobrih okoliščinah. Ampak pogledajte, kaj se dogaja pri Google, pri Facebooku, kakšne delovne prostore imajo, open space, odprti prostori. Tam imajo vse možno. Naprimer imajo sprostitvene kotičke, imajo na voljo tudi prehrano za dojenčke, ne sedijo zgolj za računalniki in se ne pogovarjajo. V 70-ih letih so od delavcev zahtevali, da naj ne razmišljajo, rekli so, vi ste izvrševalci. Sicer se kakovost dela in stopnja proizvodnje takrat ni povečevala, šele ko smo začeli razmišljati o tem, da bi delavce spodbujali k temu, da skupaj razmišljajo, da predstavijo nove zamisli, se je povečala proizvodnja, poleg tega pa so se bistveno izboljšali tudi delovni pogoji. Kar zadeva zaposlovanje novih generacij, biti moramo pozorni, da ne bomo prihodnim oziroma novim delavcem dajali kakršnih koli iluzij v smislu, da so junaki trga dela, da so alfa in omega, kar zadeva dobro delovanje podjetij. Prepričan sem, da bi morali spostaviti predvsem to moč kolektiva. Bojim se, da pri teh delovnih mestih nove generacije spodbujamo to heroizacijo ali kako se temu reče. Se pravi, spodbuja se posameznika, posameznikovo delo, morali pa bi spodbujati kolektiv. Poleg tega se v takšnem kontekstu prevzema tudi večje tveganje. Temu smo priča tudi pri vedno bolj pogostem delu nadaljavo oziroma delu doma, ko sploh ni več omejitev, koliko ur na dan se lahko dela. Maksima je vedno več, je treba delati, vedno več, več in več, zato da dobimo tudi čim večji tržni delež. Zato bi predlagal, da razmislimo o teh zadevah, da pazimo na to, da nov trg dela ne bo postal model sodobnega suženstva. Spodbujati je treba tudi okoliščine, ki bodo dajale prednost humanim vidikom. Mislim, da bi morali prepovedati to delo v osami oziroma izolirano delo. Hvala. Hvala lepa. In še zadnji na seznamu oziroma zadnja gospa McIntyre. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tako kot drugi bi se tudi sama rada prisrčno zahvalila vsem današnjim govornikom. Mislim, da je bil ta del, saj je zelo zanimiv. Presenečena sem bila, ko je profesorica Van Hoff rekla, da premalo beležimo tisto, kar je dobro, da nimamo na voljo dovolj zmogljivosti za to, da bi si delili dobre prakse, da bi se učili drug od drugega. Vedno izpostavljamo zgolj negativo, zato si želim, da bi vaš pristop vključili v vse, kar počnemo. Včasih se mi zdi, da ne razlikujemo med oceno tveganja in upravljanjem s tveganjem. Vse lepo in prav, dobro je, da ocenimo tveganje, obstaja zakonodaja, ki pravi, treba je upraviti oceno tveganja, obstajajo obrazci s tem v zvezi vedno več se daje povdarka temu, ali obstaja v vaših omaricah obrazec za oceno tveganja, namesto da bi se ukvarjali s tem, ali so ljudje varni in zdravi na delu. Zato bi sama raje dala prednost upravljanju s tveganjem, ne pa temu, ali imamo prave obrazce ali ne. Zelo pomembno je, da se mi kot zakonodajalci nekoliko odmaknemo od trenutnega zakonodajnega okvira. Potrebujemo sodoben zakonodajni okvir, ki bo usmerjen v prihodnost, se pravi, da bi imeli na voljo model, ki bo znal ravnati tudi z novimi tveganji, ki jih prinaša nova tehnologija. Mislim, da je britanski pristop smiselen, namreč Ta pravi, da tisti, ki ustvarijo tveganje, morajo z njim tudi upravljati oziroma ravnati. Se pravi, tiste organizacije, ki povzročajo tveganje v povezavi s katerim koli delovnim mestom, v povezavi s katero koli novo tehnologijo, nosijo tudi odgovornost za to, da zagotovijo varnost in zdravje vseh tistih, ki jih to prizadane in želim si, da bi odgovornost bila res na strani tistih, ki ustvarjajo tveganje, tistih organizacij, ki torej ustvarjajo tveganje. Te bi morale biti odgovorne. Delodajalci morajo torej upravljati z vsemi vrstami tvegan, ki pretijo varnosti in zdravju pri delu. Vključiti morajo seveda vse tiste, ki jih tveganje zadeva. Mislim, da bi se morali osredotočati na to, da vzpostavimo ustrezen okvir, ne pa da izpostavimo, aha, to je tveganje, tu je treba poskrbeti za nekaj zaščite. Zakonodaja je tista, ki bi morala opredeliti, da je varnost predpogoj. Tisti, ki ustvarjajo tveganje, pa morajo potem tveganje tudi ustrezno obravnavati. Najlepša hvala, gospa McIntyre. Oziram se k panelistom, kdo bi se prvi oglasil. Nekatera vprašanja so bila specifično naslovljena na gospod Van Hof, pa tudi drugi ste prejeli kar nekaj vprašanj, gospod Giring morda. Hvala lepa, predsedujoči. Na kratko. Več govornikov je zaprosilo za dodatna pojasnila oziroma konkretne predloge. Mislim, da bi Evropski parlament lahko storil več, tudi nekaj je že storil s tem v zvezi, naprimer direktiva o delovnem času je pripomogla k izboljšanju delovnih pogojev. Imam pa nažalost relativno malo upanja glede tega, kakšen napredek lahko dosežemo na tem področju. Vse veste, kakšna je zgodovina direktive o delovnem času in veste, kakšna je trenutna situacija. Je pa to seveda ključnega pomena predvsem za tiste, ki delajo v množici, ki delajo od doma. Enako velja za oceno tveganja. Dokumentacija tveganja je izjemno pomembna za delavce tako danes, kot tudi v prihodnje dokumentacija je res pomembna in vprašanje je, kako jo lahko oblikujemo. Mislim, da nam te okvirne direktive ni treba spreminjati, potrebujemo pa dolo, ustrezne določbe, da bodo zaščiteni tudi tisti, ki ne delajo znotraj samega podjetja. Danes se soočamo s problemom, da manjša podjetja ne izvajajo ocene tveganja. Načeloma sem o tem govoril na prvi prosojnici. Nastajajo torej nove okoliščine, vendar stare okoliščine ne izginejo kar tako. Še vedno, naprimer, v avtomobilski industriji na določenih mestih obstaja nevarnost, ko morajo, naprimer, delavci delati z rokami visoko nad glavo. Obzorje 2020 pa tudi raziskovalni programi bi morali imeti na voljo tudi ustrezno poglavje, v okviru katerega bi se raziskoval trg dela oziroma svet dela. Spremeniti bi morali tudi dojemanje samih delovnih pogojev. Tu se zadeve spreminjajo zelo hitro. Na področju gradbeništva, naprimer, je bilo na voljo zgolj nekaj kemikalij, zgolj nekaj surovin, iz katerih se je gradilo. Danes na gradbenem področju obstaja veliko inovativnih tehnologij. Potem imamo tudi, naprimer, pametne hiše oziroma pametno gradnjo, ki prinaša seboj nova tveganja, predvsem, naprimer, ko gre za ravnanje z določenimi kemikalijami. Obstajajo torej nova tveganja pri novih delovnih mestih, pa tudi stara tveganja pri starih delovnih mestih. Če naprimer nekdo dela na železniški postaji, delovni pogoji verjetno tam niso najboljši ali pa če nekdo dela na vlaku. Mislim, da bi morali redno opravljati pregled oziroma redno bi morali ocenjevati določene direktive zaradi tega, ker se naprimer spremembe na področju delovnih pogojev hitro dogajajo. Tudi ko gre naprimer za direktivo o zaslonih. Direktive so naložile določene osnovne zahteve pri posameznih tehnologijah. Mislim, da bi bilo zelo smiselno, če bi na evropski ravni imeli forum, ki bi se ukvarjal z svetom dela v prihodnosti. Upoštevati bi morali tudi vse nove tehnologije, ki vplivajo na delovne pogoje. Najlepša hvala. Predlagam, da ste nekoliko krajši v svojih odgovorih, gospa Van Hoof. Sort of common theme emerged. Kar nekaj zanimivih vprašanj ste zastavili v razpravi. Če povzamem, skoraj da vse se je nanašalo na trajnost delovnih mest. Namreč dogaja se to, da so delovna mesta vse bolj razdrobljena na standardizirane naloge, vse manj so koherentna. Delavci pa morajo vse bolj pogosto ustrezno upravljati s svojim časom, skladno s posamezno nalogo oziroma projektom. Potrebujejo torej koherentno načrtovanje, ne zgolj osebnega življenja, ampak to je težko, če ne ve posamezen delavec, kdaj bo sploh delal. Še teže je potem načrtovati kariero. Morda bi morali imeti neke vrste delovno identiteto, ki bi bila vezana na veščine, ki bi se potem prenašale na naslednje generacije. Če si vse skupaj pogledamo nekoliko širše, načrtovanje tekom celotnega življenja, tudi za čas v upokojitve. Gig gospodarstvo se vse bolj širi in pojavlja se vprašanje, kdo pa bo plačal za pokojnino teh delavcev. Zato bi res morali načrtovati veliko bolj vnaprej. Pomankanje predvidljivosti in stabilnosti pri delovnih mestih je res ključni razlog, zakaj prihaja do psihosocialnega stresa, pa naj se gre za delo na spletu ali izven spleta. Vse skupaj je seveda tesno povezano tudi z občutkom varnosti, z občutkom tega, da veste, da bo vaše delovno mesto prihodni teden, mesec ali leto še na voljo, zato bi res ta trajnost morala biti na samem vrhu agende. Hvala lepa, gospa Sedlaček. Eh, to je res tako obsežno področje. Tudi vprašanja, ki ste jih naslovili, so bila precej raznolika. Sama bi se želela vrniti na to, kar sem že nekoliko pojasnila v smislu, uh, kako mi načrtujemo skladno z našimi napovedmi. Raziskovalci, pa tudi zakonodajalci, ne vemo natančno, kakšne so potrebe, kadarkoli govorimo o varnosti in zdravju pri delu in o delovnih mestih nove generacije. Tudi ta politični vzvod smo nekoliko izgubili, predvsem zaradi tega, ker se je razprava začela šele pred nekaj leti tako da dejansko ne vemo, kakšne odločitve bi morali sprejeti, naprimer, ko gre za zakonodajo. Zato bi sama resnično predlagala in upam, da vam bo to pomoč, da ko bomo mi razvijali scenarije, torej ko bomo obravnavali posamezna področja okoljsko, politično, izobraževalno in tako naprej, da skupaj ugotovimo, kakšni so trendi povezani z IKT-jem in s hitrim razvojem na tem področju. Ko bomo imeli na voljo več scenarijev, bomo tudi vedeli, katera so gonila, kaj je pomembno, česa bi se morali lotiti v prihodnih letih. S tem pa bomo tudi lažje usmerili razpravo in sprejeli odločitve. Upam, odločitve v pravi smeri. Tako da lahko zaenkrat predlagam zgolj to, da leta 2017, v drugi polovici leta 2017 predstavim ugotovitve, scenarije, potem pa se lahko pogovarjamo o tem, kje smo in kakšne potrebe se pojavljajo. Gospa Steinru, ki je vprašala tudi, ali imamo na voljo konkretne rešitve. V svojih dokumentih imamo tudi konkretne rešitve za posamezne organizacije, tudi za starejše delavce. Vsi vidiki so nam znani, ampak ko govorimo o delovnih mestih nove generacije, bi morali imeti pred seboj celostno sliko. Odgovore bi morali dobiti predvsem v zvezi s tem, kakšne bodo potrebe v prihodnih letih. Gospod Fleming, sem vas pregledal. Izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala. Zelo zanimiva razprava. Seveda je to izjemno kompleksno področje, vendar se strinjam s številnimi pripombami. Mislim, da ne potrebujemo bolj natančne regulative. Prej ste slišali, da imamo zakonodajni akt, ki se nanaša na zaslone. Ta je že zastarev, ne deluje ravno najbolje in to je dokaz, da podrobna regulativa ni vedno najbolj primerna. Morda bi se morali lotiti splošnega pristopa in tudi zakonodajnih aktov z tega področja. V tem kontekstu bi lahko zauzeli širša tveganja, prenesli odgovornost na delodajalce, da bodo ti storili več kot zgolj ponudili delo delavcem. To je model, na katerem trenutno delamo v Združenem kraljestvu. Na evropski ravni se mi zdi fascinantno to, da si delimo dobre prakse. Agencija je upravila kar nekaj dobrega dela na tem področju, izboljšujemo se tudi, ko gre za izmenjavo najboljših praks. Tako da ne potrebujemo nujno več regulative. Verjetno se vsi s tem ne boste strinjali, to bi rad jasno povdaril, ampak lahko povem, da se na terenu dogaja že veliko stvari. Tudi Google je bil omenjen in delovni pogoji znotraj Google, Dejstvo je, da se že opravlja veliko izjemno dobrih stvari, vendar si jih enostavno ne delimo. Dobre rešitve obstajajo in lahko hitreje dostopamo do njih. Pomembno je vedeti, kaj si želimo, kaj potrebujemo. Vse skupaj treba uresničevati na bolj agilen način, povezati se treba z zakonodajalci in z raziskovalci. Mislim, da bi se morali veliko hitreje premikati v tem svetu, v katerem živijo delodajalci, sindikati, vsi moramo poskrbeti za to, da bodo modeli bolje delovali v korist vseh nas. Hvala lepa, počasi nam bo zmanjkalo časa, ampak dve minuti še imamo. Profesorica Van Hoof, najlepša hvala. Tudi sama se ponovno strinjam s svojimi kolegi. Nekaj konkretnih vprašanj ste zastavili v zvezi s predlogi, kaj bi lahko Evropski parlament storil. Zelo pomembno se mi zdi, da oblikujete vizijo. Strinjam se, da bi morali zaščititi mlade, generacijo X in Y, da bodo vedeli, kakšen je nov način dela, kakšne posledice bi to lahko imelo tudi na sisteme socialnega zavarovanja. Razmisliti bi morali tudi o tem, da so social, sistemi socialnega zavarovanja v državah članicah utemeljeni na starem modelu. In to preskakovanje z enega delovnega mesta na drugo delovno mesto zna biti problematično, predvsem z vidika, kdo bo plačal pokojninske prispevke, kje bomo našli podatke o posameznih zaposlitvah. Kako naj mladi v tem kontekstu upravljajo z denarjem, ne za obdobje enega do treh mesecev, ampak tudi za prihodnost, ko se bodo upokojili. Torej, obstaja kar nekaj specifičnih praktičnih zadev, ki bi jih lahko razširili in o katerih bi se lahko še pogovarjali in na njih delali tudi na evropski ravni ter potem izsledke porazdelili na nacionalno raven. Na evropski ravni potrebujemo vizijo, zato da bomo vsi vedeli, v katero smer gremo v tem novem svetu. Ljudje ne bi smeli biti tesnobni zaradi sprememb, vemo, da to povzroča veliko stresa. Imamo ogromno dobrih, učinkovitih načinov za razbremenitev stresa, vendar je pomembno, da preprečimo, da stres sploh nastane. In če bomo imeli vizijo, verjamem, da nam bo to veliko pomoč. In ti moramo tudi obveščati o tem, da se v novem tisočletju organizacije prestrukturirajo, ne zato, ker jim gre slabo, temveč zato, ker želijo biti bolj agilne, ker želijo bolje delovati, hitreje delovati. Se moramo pa tudi naučiti, kako ta nova generacija razmišlja, kakšne potrebe ima. To je kar pomembno vprašanje. Nova generacija ne mara hierarhije. Oni kar preskakujo hierarhijo in za starejše je težko sprijazniti se s tem dejstvom. Po treh minutah, naprimer, mladi sploh več ne morejo biti osredotočeni, ker razmišljajo na vse strani. Mi razpravljamo, ne vem, o eni temi dve uri, oni vmes lahko že tipkajo po Facebooku. Ni vintage, posamezniki imamo mantro, naučiti se moramo, da ne bomo doživeli neuspeha. Oni pa imajo raje preglednost, neposredno komunikacijo, oni so usmerjeni v cilje, mi v proces, naučiti se moramo torej, kako mladi razmišljajo. Ena od najbolj enostavnih stvari, ki jih lahko storimo, je, in tu se strinjam s kolegom na levi, da oblikujemo agilne, poenostavljene postopke. Tisti, ki ustvarja tveganje, pa mora biti za tveganje tudi odgovoren. Vendar je pomembno tudi, kaj imamo na voljo, če stvari skrenajo z poti. Če gre karkoli narobe, ali imamo lahko na voljo, naprimer, kakšen evropski sklad, naprimer, kot smo reševali primere zaradi azbesta in tako naprej, ko ljudje nimajo časa za to, da gredo na sodišče in dokažejo, da je mezotelioma nastal zaradi te ali one snovi. Še nekaj bi rada izpostavila. Če razmislite o oceni tveganja, ta delodajalcev ne spodbuja k temu, da bi bili bolj odgovorni. Že sama formulacija daje misliti, da nekaj ne deluje oziroma da je nekaj že šlo narobe, zato bodo delodajalci ravnali defenzivno. Kot ste sami rekli, posledica tega je, da ocena tveganja po državah članicah postaja vse bolj nek seznam dolžnosti, ki jih je treba opraviti in odkljukati. S tveganja pa zelo slabo upravljamo. Nažalost, nimam na voljo vseh odgovorov, vendar ne želim biti ena od tistih, ki pravijo, ja, super nam gre, saj se bodo stvari dobro iztekle, ampak ne morem, zato ker v to nisem prepričana. Mislim, da bi se morali osredotočiti tudi na to, kaj gre na robe, kako lahko organizacije lahko pomagajo delavcem, da rastajo, da bodo tudi organizacije postale facilitatorji vseživljenskega učenja in tudi rasti. To je tisto, kar bi lahko dalo navdih mladim. Naj povem, da sem sama dobila navdih v tej razpravi, seveda sem pripravljena tudi podpirati vse prihodnje razprave in prizadevanja. Hvala. Eh. Hvala lepa, gospa profesorica, hvala lepa vsem panelistom. Mislim, da je bila ta izmenjava zelo dobra. Lepo je bilo slišati vašo perspektivo. Mi, ki smo stari Več kot 45 let pa smo zdržali in poslušali to razpravo več kot eno uro, kar je dobro. Tako da še enkrat najlepša hvala. Mislim, da je bila razprava zelo koristna in nam bo pomagala tudi pri prihodnjem delu. Minuto odmora si bomo vzeli, zato da lahko vi zapustite dvorano, potem pa nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu. Hvala lepa. Yes, ladies and gentlemen, I think we... Gospe in gospodje, vsak hip bomo začeli. Now the next... Naslednja točka na našem dnevnem redu. Evropski stebr socialnih pravic, obravnavali bomo predloge sprememb. Naj vam povem, če ne veste, da smo tokrat postavili rekord v odboru. 1119 predlogov sprememb je bilo vloženih, se pravi ogromno dela nas čaka, čisto vse. Predlagam pa, da kar začnemo z obravnavo teh predlogov. Najprej bomo dali besedo poročevalki. Gospa Žuva Rodriguez, izvolite. Eh, Hvala lepa. Res je, prejeli smo ogromno število predlogov sprememb. Rada bi se zahvalila poročevalcem v senci za intenzivno delo. Delo v odboru je takole na prvi pogled zelo obetavno. Na začetku pa bi sama rada predvsem podarila, kako pomembno je to poročilo zlasti glede na to, v kakšnem kontekstu se nahajamo v Evropski uniji. Če se želimo soočiti situacijo, ki je nastala zaradi prekrivajočih se kriz in brexita, potrebujemo načrt za prihodnost Evropske unije. O tem smo se dogovorili, rekli smo, da bomo sprejeli tak delovni načrt marca naj bi na vrhu sprejeli ta načrt. Komisija se je že lotila prilagajanja svojih načrtov, zato da bi se laže soočili s situacijo. Komisija naj bi tudi predstavila belo knjigo, ki bo obravnavala prihodnost celotne Evropske unije. Vemo pa tudi tom, da Evropski stebr socialnih pravic prav tako najde svoje mesto v tem načrtu. Zaradi tega je naše delo še toliko bolj pomembno. Naloga zagotovo ni enostavna, ker je časovnica precej kratka. Zato bi se morali potruditi in sprejeti poročilo v odboru decembra, tako da ga bo parlament lahko sprejel januarja. Evropski parlament bo potem postal tudi osrednji akter v tem procesu poročilo naj bi predstavili tudi na obsežni konferenci, ki jo bo komisija organizirala konec januarja. Tako bomo lahko tudi svoje zamisli vključili v ta načrt o prihodnosti Evropske unije, ki bo sprejet marca v Rimu. Računam na vse vas, na poročevalce v senci, na člane odbora. Upam, da boste tudi sami uspeli podati svoje mnenje in predloge do tega res kratkega roka. To priložnost bi rada izkoristila tudi zato, da podam par pojasnil v zvezi s samim področjem uporabe tega poročila. Evropski stebr socialnih pravic bi, po mojem mnenju, moral opredeljevati boljše delovne pogoje za vse člane v Evropski uniji. To bi res rada jasno povdarila. Čeprav bodo članice evroobmočja morale biti deležne določenih specifičnih predlogov. V vsakem primeru pa se bo ta načrt nanašal na celotno Evropsko unijo. Še eno pojasnilo. Če želimo, da bi bilo poročilo verodostojno, si moramo prizadevati za to, da bi izboljšali socialne standarde v luči novih izzivov, kot sta digitalna revolucija in globalizacija. Istočasno pa moramo poskrbeti tudi za to, da bomo opredelili potrebna sredstva in instrumente, s katerimi bomo lahko izpolnili vse tisto, kar se zahteva na področju socialnih standardov. Vse to bi morali vključiti v to naše poročilo. Glede posameznih prispevkov mojih in tistih iz drugih skupin, s tem v zvezi bi rada izpostavila določena vprašanja, kjer se mi zdi, da bi si morali še posebej prizadevati za to, da se socialni standardi izboljšajo. Kot prvo, poskrbeti moramo za to, da bodo vsi delavci lahko računali na pravične delovne pogoje ne glede na to, kakšna je njihova oblika zaposlitev, ne glede na to, v katerem sektorju, v kateri regiji, na katerem delovnem mestu delajo. Zahtevam, da se spreme posebna direktiva s tem v zvezi. Kot drugo bi rada poskrbela za to, da bodo vsi delavci v Evropi imeli dostop do vključujočih sistemov socialne zaščite, ki bo naslavljal ključna socialna tveganja. Tretje, obravnavati moramo tudi vprašanje razvoja plač in sicer na tak način, da bomo lahko problem revnih delavcev obravnavali na bolj učinkovit način. Evropa ne more biti celina, kjer živijo revni delavci. Četrto, lotiti se moramo razlogov, zaradi katerih nastaja revščina. Evropski okvir za minimalno plač oziroma za minimalni prihodek bi moral biti na voljo. Lotiti se moramo tudi položaja otrok v Evropi. Želimo si, da bi zagotovili ustrezne storitve za varstvo otrok. S tem je povezano tudi vprašanje usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. To je šest ključnih točk, ki bi jih rada ustrezno obravnavala in pri njih podala tudi konkretne predloge. Potem je tu še jamstvo za veščine, s katerim želimo, da bi vsi delavci lahko posodabljali svoje veščine, da bi se lahko naprimer zaposlili tudi na bolj kakovostnih delovnih mestih. Vsi ti posodobljeni socialni standardi Zagotovo ne bodo enostavna naloga. Težko jih bomo zagotovili, če ne bomo zadeve tudi ustrezno finančno podprli. Zato predlagam, da bi izkoristili evropski semester, da bi vse skupaj preoblikovali v nek resničen proces, ne zgolj gospodarskega, temveč tudi socialnega upravljanja. Opredeliti bi morali ta ključna neravnotežja, ne zgolj gospodarska, temveč tudi socialna neravnotežja. če bo prišlo do večjega socialnega neravnotežja. Naprimer, če neka država nima sredstev za to, da bi vlagala v izobraževanje, bi morali mi zagotoviti ta sredstva. Mislim, da so rešitve v naših rokah. V prvi vrsti moramo vključiti srebrno pravilo za ulaganje v izobraževalne sisteme, to je treba vključiti v nacionalne proračune. In kot drugo, Evropski sklad, Evropski naložbeni sklad bi morali naslavljati tudi potrebe z področja izobraževanja in usposabljanja. Še sklepni predlog v okviru evroobmočja bi morali imeti možnost uporabiti tudi instrumente z področja fiskalnih kapacitet, da bi zagotovili tisto, kar nacionalni proračuni ne uspejo več zagotavljati, ker so pač omejeni zaradi skupnih pravil z področja fiskalne discipline. To je, kratko in jedrnato povedano, teh nekaj točk, ki bi jih rada obravnavala bolj obsežno v kočnem poročilu. Vnaprej se zahvaljujem vsem za iskreno razpravo, sama bom odprta tudi za vaše predloge. Želim pa si, da bi pripravili močno in verodostojno poročilo. Hvala, gospod predsedujoči. Najlepša hvala za to jasno in dobro pripravljeno predstavitev. Sedaj dajem besedo poročevalcem v senci, najprej strani ILS, e gospod Fandekele, izvolite. Beste, eh, Najlepša hvala, predsedujoči, spoštovana poročevalka, kolegi. Tudi za nas je Evropski stebr socialnih pravic eh, pomembna tema in pomembno poročilo. Prav zato eh, ste gotovo opazili, da smo mi kot skupina pripravili veliko predlogov sprememb. Večji del je z naše strani. Naj povem kar takoj na začetku, kaj želimo doseči s našimi predlogi sprememb. Želimo si jasno in neposredno poročilo za eh, socialno zakonodajo. V tem poročilu bi se radi odredotočili na tri pomembne zadeve. Eh, dobri delovni pogoji, dostop do trga dela in eh, socialno varstvo. takšen socialni sporazum lahko eh, naredi veliko za izboljšanje stanja, ne more pa storiti vsega. Poleg zaposlenih in samozaposlenih se pojavljajo nove oblike zaposlovanja in tudi te moramo vključiti v poročilo. To pa pomeni, da moramo posodobiti eh, okvirne pogoje na trgu dela. Poleg tega je tehnologija povzročila nove oblike zaposlovanja, naprimer eh, platforme, ki delujejo na, področ, na podlagi ponudbe in popraševanja. Prav te digitalne platforme omogočajo veliko priložnosti, po drugi strani pa so lahko tudi veliko tveganje. Pod vprašanje postavljajo naše, ob, našo obstoječo zakonodajo za zaposlovanje. In vprašanje je, kdo je sedaj tukaj naročnik, kdo je delodajalec, kdo je delojemalec in tako naprej. V poročilu bi se radi osredotočili tudi na mlade, to je izjemno pomembno. Delodajalci jutrišnjega dne so današnji študenti in njihov prehod na trg dela je sedaj še toliko bolj povezan z delovno prakso, z pripravništvom in temi prvimi koraki. Prav zato moramo zagotoviti, da naši študenti ne bodo zavedno obtičali v pripravništvih. Veliko je govora o tako imenovani izgubljeni generaciji, ampak sam ne želim priznati, da kaj takšnega obstaja. In prav to poročilo je dobra priložnost za nas, da pokažemo, kako resno jemljamo socialne pravice in da so te pomembne za prav vse naše državljane. Veselim se dobre razprave in pripričan sem, da bomo dobro sodelovali. Hvala lepa. Besedo dajem Arne, Arne Ugireke iz IKR. E Ja, Hvala lepa, predsedujoči. Ja, ko gledamo eh, predloge sprememb za poročilo o stebru socialnih pravic, sem lahko ugotovil, da sem pravilno ocenil prvi predlog tega poročila. Tukaj se delijo mnenja in eh, to je jasno iz velikega števila unešenih predlogov sprememb. Sam sem že enkrat povedal, da kot poročevalec v senci za EKR seveda v celoti podpiram socialno dimenzijo Evropske unije. Cenim te eh, edinstvene socialne standarde v Evropski uniji, ki smo jih dosegli predvsem s pomočjo nacionalnih ukrepov. Podpiram ta evropski socialni model. Ampak prav zaradi tega sem se takoj, ko je Juncker predstavil tako imenovani steber socialnih pravic, vprašal, kaj želi s tem doseči. Kolegi iz levih strank si želijo več pristojnosti za Evropsko unijo in manj dovo dovoljen za nacionalne ukrepe. In vse to bi radi sedaj unesli še v steber socialnih pravic. In to prav v času, ko naši državljani vse od Finske do Cipra, od Irske do Bolgarije, vsi si želijo manj Evropske unije. Želijo si Evropsko unijo, ki bi se osredotočala samo na ključne pristojnosti. Želijo si Evropske unije, ki bi dosegla svoje rezultate, če citiram delovni program Evropske komisije, na primer. Prav zato vas pozivam, da ta eh, evropski steber socialnih pravic ne postane eh, nesocialni kaos. Že sedaj imamo zelo visoke socialne standarde in to si moramo priznati. In eh, mislim, da je to, kar že imamo na nacionalni ravni, veliko več, kot pa to, kar sem prebral v poročilu o Evropskem stebru socialnih pravic. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa eh, kolega iz Alde, gospod eh, Šampon. Thank you, uh, chairman. Najlepša hvala predsedujoči in uh, spoštovani kolega iz Aldeja. Sedaj bom govoril špansko, če mi dovolite. Na tak način bom uh, verjetno povedal bolj pametne stvari, poleg tega pa me bodo gotovo tudi boljše razumeli eh, drugi, naprimer kolegica Rodriguez. Moram reči, da tej tematiki posvečamo prvovrstno politično pozornost. Kot smo že slišali, v tem trenutku Evropa izgublja vse pozitivno v očeh državljanov, še posebej v očeh mladih. Zato potrebujemo nekaj, s čimer bomo lahko ponovno oživeli to kritično maso evropejcev, da bo tudi Evropa lahko storila korak naprej. Zato bi morali socialni razsežnosti dati večji pomen, da bodo vsi razumeli, da je Evropa namenjena tudi državljanom. To je prva pripomba, ki se mi zdi izjemno pomembna. Druga pripomba. Način, kako lahko to dosežemo, je po našem mnenju naslednji. Opredeliti bi morali nek prak, en socle, kot je rekel Delor. Se pravi, potrebovali bi nek prak socialnih pravic oziroma neke temeljne socialne pravice, ki se jih moramo vsi držati. Pod ta prak ne bomo dopustili, da gre kdorkoli. Nima smisla predelevati številk ali gre za 17 ali 27, vseeno, vsi morajo zagotavljati nek minimum. In mi menimo, da bomo s tem zagotovili level playing field, torej enake pogoje za konkurenčnost v Evropi, da ne bo prihajalo do izkrivljanja konkurenčnosti. O tem smo že razpravljali tudi v našem okviru. Določenih zadev enostavno ne moremo sprejeti, niti jaz, niti moja skupina, naprimer, ko gre za opredelitev socialnega dumpinga in tako naprej. Če bi imeli level playing field, če bi vsi morali zagotavljati neke minimalne standarde in pravice za delavce, se s tem problemom sploh ne bomo ne bi ukvarjali. Ne bom se spuščal sedaj v besedilo, pomembno je, da ne oviramo konkurenčnosti, nikakor je ne smemo omejevati, pa tudi, če gre za konkurenčnost na plačnem področju. Tudi v moji državi je, naprimer, srednji razred končno lahko našo pot iz revščine in bede prav zaradi konkurenčnosti, tudi plačne konkurenčnosti. Ampak še enkrat ne podarim, to ni cilj. Cilj je, da se dogovorimo o minimalnih socialnih pravicah ki jih morajo spoštovati vsi in noben evropejec ne bi smel biti deležen nižjih socialnih pravic. Vendar je socialna Evropa veliko več kot zgolj to, kot je rekel kolega iz ELS-a. Ogromno zakonodaje imamo na tem področju, prav je, da jo sprejemamo, zagotovo jo bomo morali tudi posodabiti. Veliko inteligentnosti in energije bomo morali vložiti v to, da zakonodajo prilagodimo novim oblikam dela. Vse lepo in prav, vendar tu obstajajo tudi druga vprašanja. Naprimer, gre za minimalno dostojno socialno varnost in zaščito za vse, potem javno izobraževanje, ki bo dostojno za vse, javni zdravstveni sistem, ki bo dostojen za vse. To so zadeve, ki morajo biti izpolnjene, če želimo Evropo, kot si jo želimo sami in kot jo državljani zahtevajo. Zdi se nam tudi, da bi morali biti nekoliko bolj realni. Govorimo o minimalnih socialnih pravicah. Vsaka država bo potem tako ali tako lahko sprejela boljše, više socialne pravice. Ampak te minimalne socialne pravice moramo zapisati v zakonodajo. Vendar to ne bo dovolj. Pomembno je tudi to, da se zavežemo k temu, da v Evropi ne bo več revščine. Nažalost se naprimer v ZDA dogaja, da obstajajo revni, tudi v Evropi so revni, ampak za vse to potrebujemo denar. Potrebujemo denar. Lotiti se bomo morali zelo pomembnega, zanimivega problema in sicer problema solidarnosti, solidarnosti med evropejci. V svojih predlogih sprememb bomo zato govorili tudi o tem, kako bi lahko iz vse evropske solidarnosti ponudili pomoč, ko bo šlo za asimetrične šoke, ko bo šlo za konjunkturne težave, kako bi lahko naprimer na podlagi solidarnosti ponudili tudi finančno pomoč. Želimo si, da bi se torej spoštovali ti minimalni socialni standardi, ki jih bomo opredelili. Ni dovolj, da to zgolj zapišemo v zakonodajo. V zakonodaji tudi piše, da bi moral vsak imeti dostojno delovno mesto, pa v realnosti temu ni tako. Se kar strinjam s tem, kar je povedal kolega iz ELS-a, skrbno bi morali spremljati razmere, zaključujem gospod predsedujoči, V enem od predlogov sprememb bomo zapisali tudi to, da bi to vrstno spremljanje lahko privedlo do usklajevanja delovnih inšpekcij na večjih ravneh - regionalni, nacionalni in evropski. Namreč v velikem številu primerov prihaja do tega razkoraka, prihaja tudi do tren med posameznimi ravni. Ne smemo omejevati proste konkurenčnosti, svobodne konkurenčnosti, ustrajati bi morali na tem, da imajo delavci pravico do prostega pretoka, tudi tu je socialna pravica, absolutno. Torej, minimalne socialne pravice, svobodna konkurenčnost in konkretni ukrepi, ki bodo namenjeni otrokom, mladim in tako naprej. Vse to bo zapisano pred mnogih spremen. Hvala. Thank you, Mr. Champon. And then we go to... Najlepša hvala. Gabriela Cimer, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoči. Za začetek bi se zahvalila poročevalki, namreč s svojim poročilom je pripravila besedilo, ki se osredotoča na to, kar že odnegdaj govorimo. Poleg tega pa je v besedilo vnesla še veliko novih inovativnih elementov. Ti so mi zelo všeč in jih podpiram. Če se bomo kot eh, odbor spustili v to razpravo, potem lahko pripomoremo k temu, da se socialna pravičnost in socialna enakopravnost v Evropski uniji izboljša. Po mojem mnenju je zelo pomembno, da smo v našem odboru enotni. Poročilo naj bo kar se da strogo, jasno, strukturirano in potem ga moramo z večino potrditi tako v odboru, kot tudi kasneje v, na plenarnem zasedanju. Ne glede na to, da smo tudi mi pripravili številne predloge sprememb, moram povdariti, da v celoti podpiram temeljno sporočilo tega poročila. Še kratek komentar na to, kar je povedal kolega Gerike iz EKR. Namreč eh, sama ne menim, da je to v nasprotju za pričakovanji mnogih ljudi, ki si ne želijo več pristojnosti v Evropski uniji, v Bruslju. Po drugi strani pa si ti ljudje vseeno želijo dodano vrednost za vse, ki živijo v Evropski uniji. In ta dodana vrednost bo prišla v obstoj samo, če bomo skupaj iskali politike, ki bodo potem izvajane na enak način v vseh državah članicah, ki pa bodo istočasno spoštovale lastne socialne tradicije in možnosti, ki obstajajo v državah članicah. S tem poročilom omogočamo določeno uh, določen manevrski prostor za države članice in prav zaradi tega mislim, da ne predstavlja nevarnost za dodatno centralizacijo, ampak eh, omogoča krepitev za socialne pravice ljudi, na tak način pa si lahko povrnemo tudi zaupanje ljudi in državljanov. Opozorila bi na to, da smo podali nekaj eh, predlogov sprememb, naprimer glede tega, da se Evropsko sodišče za socialno varnost ponovno vnese v naše politike. Namreč obstaja inštitucija, ki ureja te stvari in eh, ki uravnavajo obvezujoče socialne standarde v Evropski uniji. Poleg tega smo želeli eh, opozoriti na novejšo različico zakonika, ki podaja strožje socialne standarde ki pa žal še ni bil ratificiran, ampak bi se vseeno dobro bilo nanašati na to. Kaj to pomeni? V praksi že obstajajo okviri, ki bi nam lahko pomagali narediti korak naprej. Prav zato ne potrebujemo sporov, notranjih sporov glede tega, ali to presega pristojnosti Evropske unije in ne in tako naprej. Kratkoročno in srednjeročno je pravilno, da tukaj unesemo to srebrno pravilo, ki se omenja v poročilu. To je eden izmed teh eh, dobrih inovativnih elementov, ampak dolgoročno se moramo prenesti na zlato pravilo. Torej, večja področja morajo biti izključena iz pakta za rast in stabilnost. Na tak način bi potem seveda predali večji manevrski prostor državam članicam. Kot že rečeno, je za nas pomembno, da imamo obvezujoče cilje, minimalni dohodek, vključiti pa smo želeli še energetsko revščino, ki do sedaj ni omenjena v poročilu. Opozorajmo tudi na to, da bi bilo dobro uskladiti pravice 80 milijonov ljudi v Evropski uniji, ki imajo neko vrsto invalidnosti. Hvala lepa. Nadaljujemo. Besedo dajem gospodu Meseriču za zelene. Uh, Hvala, predsedujoči. Nasplošno gledano se strinjamo z poročevalko glede ključnih točk in eh, strinjamo se z mnogimi predlogi sprememb. Prav zato ne bom ponavljal tega, kar je že povedala poročevalka. Bi pa izpostavil štiri ključne točke. Še preden začnem s tem, bi rad eh, kolega iz EKR spomnil na to, da ni EKR edina, za katero je subsidijarnost pomembna. Subsidijarnost je ključno načelo Evropske unije, ki deluje najbolje takrat, ko eh, pomaga tistim eh, z najmanj priložnostmi v Evropski uniji. Želimo pa se izogniti situacijam, ko subsidijarnost koristi najbolj privilegiranim ljudem v Evropski uniji. Prav zato potrebujemo določeno stopnjo intervencije, in eh, to ne pomeni, da si v Bruslju nabirajo pristojnosti. Seveda bomo eh, naredili vse za dobro sodelovanje na sestankih poročevalcev v Senci. Veliko število predlogov sprememb kaže na to, da skupine menijo, da je to poročilo pomembno vprašanje in mislim, da je to zelo dobro izhodišče. Nekateri predlogi sprememb gredo sicer v drugo smer, ampak dobro. Še nekaj bi rad eh, povdaril. In sicer nasplošno gledano si želimo priznanje tega, da tukaj govorimo o socialnih pravicah. To je tudi naslov sporočila komisije. In če smo resni glede socialnih pravic, potem te ne smejo biti zmanjšane zaradi instrumentov gospodarskega upravljanja. V Evropi in tudi v državah članicah potrebujemo socialno upravljanje, ki bo imelo jasne kazalnike, jasne cilje znotraj eh, postopka semestra. Če tega ne bomo imeli, bodo naše besede samo prazne, brez dejanj, ki bi sledile. Delo, ki poteka preko digitalnih platform, je eh, pomembno. Gre za prihodnost dela, ki pa je že tukaj, torej v bistvu gre za našo sedanjost. In prav zato podpiramo pobudo, da se zaščiti ljudi, ki delajo v teh novih pogojih dela. To je izjemno pomembno in tudi nujno. Ne gre torej za vprašanje, kaj bo čez nekaj let, gre za to, kako bomo uredili situacijo, ki je že danes tukaj. Direktiva za minimalno plačo je prav tako ključen element tukaj. Evropa mora tudi tukaj zadati nek minimalni standard. Dokler tega ne bomo imeli, v bistvu skoraj nima smisla, da to omenjamo v besedilih te vrste. No pa še nekaj bolj specifičnega. evropski življenski stroški bi morali biti primarni kazalnik, ki se ga uporablja pri kalkulaciji minimalne plače. In to bi bilo potrebno storiti na regionalni bazi. Torej, eh, združene in eh, skupne številke, ki jih daje na voljo država članica, ne smejo spreminjati in popačiti različnih pogojev v različnih delih države. Steber socialnih pravic mora zaščititi tudi najbolj ranljive skupine ljudi, namreč to je skupna pristojnost eh, držav članic in Evropske unije. Prav tukaj lahko mi zagotovimo, da države članice spoštujejo skupna načela in eh, se zauzemajo za socialne pravice, ter jih razumejo kot dejanske pravice državljanov, ne samo kot eh, nekakšne izjave. V določenih državah članicah je situacija pereča, namreč eh, revščina je kriminalizirana in se jo tudi kaznuje. To je potrebno takoj ustaviti. Države članice ne smejo imeti teh možnosti. Podobno kot so že povedali kolegi pred menoj, bi tudi mi želeli v besedilu jasno omenjeno vprašanje energetske revščine. Gospodinstva ne smejo biti odklopljena od eh, energentov, ko to potrebujejo. Do tega ne sme priti v Evropi. Hvala. Yes. Yes, Lahko prosim, da kolega nekaj pojasni. Seveda. Govorili ste o minimalni plači. Torej, ste res hoteli, hoteli povedati minimalna plača in ne minimalni prihodki? Ja, obstaja eh, razlika in druga razprava o tem, kaj so minimalni dohodki. Ampak mi smo govorili o direktivi za minimalno plačo, kot je to omenjeno v eh, besedilu poročevalke. Hvala, to je bilo torej pojasnjeno. Eh, kolegica Agija. Grazie, presidente, e soprattutto grazie alla, alla relatrice. Hvala lepa. V nasprotju s svojimi kolegi. Sem nekoliko bolj optimistična in glede na predloge spremembe, ki so bili vloženi, bi vseeno rekla, da nas čaka kar nekaj težav. Ta tematika je zelo pomembna za vse skupine in ti predlogi sprememb verjetno predstavljajo stališča skupin, ki pa so predvsej vsak sebi. Lahko pa naš odbor razdelimo v dva bloka, pa bomo videli, kako in kaj. Marca leta 2016 je predsednik Juncker predstavil sporočilo v zvezi s tem, da se začenjajo posvetovanja v zvezi s socialnim trojnim A, v zvezi z evropskim stebrom socialnih pravic. Obstaja nek neutemeljeni strah, takrat, da si mi želimo razpravljati o tej socialni razsežnosti Evropske unije in da želimo pravzaprav bolj govoriti, kot pa potem realno ukrepati. Takrat sem izpostavila tveganje, ki ga opažam sedaj v tem poročilu kolegice Rodriguez. Namreč, da naj bi Evropski socialni stebr bil zgolj del ekonomske in monetarne unije, ki pa je precej uničevalna, po mojem mnenju. Kolegica je pripravila svoj predlog. Mislim, da se večinoma lahko z njim strinjamo. Je pa res, da tu delujemo na precej specifičnem področju, na konkretnem področju. Govorimo o tem, kako bi Evropska unija morala delovati tudi na socialnem področju, da ne bomo zgolj govorili o socialnih zadevah. Enostavno je govoriti, ukrepati je potem vedno težje. Obstaja tudi nekaj izjemno pomembnih točk, pri katerih nam bo verjetno uspelo doseči sporazum, naprimer prekarizacija delovnih pogodb, ta je zlasti problematična. Izpostavljamo predvsem atipične delovne pogodbe, ki so izjemno škodljive za samo stabilnost, ne zgolj delavcev, temveč tudi za stabilnost socialnega sistema. Potem so tu še vajništva, pripravništva. Po eni strani nudijo dejansko priložnosti za mlade, po drugi strani pa bi rada povdarila, da je res nujno, tudi to urediti. Namreč danes prihaja do precejšnjih zlorab, tako v kontekstu vajništva kot pripravništva. Na nek način podjetja pridobijo delavce na tak način, vajništvo in pripravništvo nista dovolj ustavljena regulirana. Tudi pri minimalni plači bi se morali še pogovarjati o tem, kakšen je bo prak. Teh vprašanj bi se morali lotevati usporedno. Sicer razumem, kako pomembno je, da zagotavljamo svobodno konkurenčnost in tako naprej, vendar vidimo tudi, kakšne učinke ima plačna razlika v Evropski uniji. Naj še enkrat povdarim par kritičnih pripomb. Komisija je želela, da se oblikuje evropski steber, ampak s tem ne bi smeli vzpostaviti medsebojne odvisnosti med socialno razsežnostjo in ustvarjanjem tega projekta gospodarske in monetarne unije vseeno sama vidim tu kar nekaj tvega, da bi prišlo do soodvisnosti teh dveh elementov. Mi se zauzemamo za jamstvo za otroke, zato da bi rešili tudi revščino otrok, tu gre za specifičen kontekst. Imamo jamstvo za mlade, naprimer, pa tudi druge instrumente, s katerimi skušamo rešiti ta položaj. Pomembno je, da skrbno spremljamo, kako se vsi ti ukrepi izvajajo. Biti moramo bolj konkretni in učinkoviti. Strinjam se s kolegom Tamašem, ki je govoril o energetski revščini. Omenil je tudi to, kako pomembno je, da zagotovimo določene pravice da ne bo prišlo do vse večjih težav v gospodinstvih, naprimer posamezniki nimajo naprimer, možnosti, da plačajo najemnino in namesto, da jim ugasnejo vodo ali izklopijo elektriko in kar zasežejo stanovanja. Glede kolega iz EKR, naj povem, da tu ne grem za vprašanje več Evrope, manj Evrope, ne gre za opredeljevanje pristojnosti ali tega, kdo je počne kaj. Soočamo se z socialno izredno težavno situacijo, v kateri živi ogromno evropskih državljanov. Za te državljane bi morali poskrbeti. Res je, da vsake toliko tudi ta kampanska izvajanja v smislu subsidijarnosti lahko pomagajo, vendar to ni dovolj. Države članice in institucije bi morali storiti več. Hvala. Uh, Najlepša hvala. Mislim, da ni nikogar strani ENF. Popravite me, če temu ni tako. Ne, zgleda ni nikogar. Prav v tem eh, primeru lahko nadaljujemo. Gospod Parinski, izvolite. Hvala predsedujočim. Teh 1119 predlogov sprememb ali koliko jih je že bilo uloženih, jasno kaže na to, da gre za zelo pomembno vprašanje, ki je v bistvu ključnega pomena tako za naš parlament, kot tudi za državljane Evropske unije. Še en pomemben aspekt tega je, da je naš odbor za zaposlovanje prav v središču te eksistencialne razprave. Razprave o tem, kako, kakšna bo prihodnost Evropske unije, v katero smer se bomo razvijali. Ne gre torej za kar eno poročilo, gre za ključno poročilo. Strinjam se za pomisleki določenih kolegov, Namreč eh, to zelo veliko število predlogov sprememb bo verjetno velik izziv za pripravo jasnega in neposrednega končnega rezultata. Prav zato je pomembno, da razpravljamo o tem in poskušamo doseči skupno razumevanje glede tega, kaj je srčica, kaj je tukaj ključna politika in kakšen je naš splošni pristop, ki ga bomo oblikovali pri tem poročilu. Naše stališče bi moralo biti naslednje. To je zapisano tudi v začetku sporočila komisije, ki je bilo objavljeno marca. Konkurenčnost ni nekaj, kar nasprotuje socialnim pravicam. Ne gre za odločitev ali eno ali drugo. imamo primere v Evropski uniji, ki dobro kažejo na to, da če obstaja dobro delujoča socialna država, ki ima jasno socialno partnerstvo, potem se lahko eh, izoblikuje konkurenčno drž- gospodarstvo. Torej, Tukaj si lahko gledamo tudi model socialnega gospodarstva, kjer se nova delovna mesta in rast ustvarjajo s pomočjo močnih partnerstv na trgu. Poročilo gospe Rodriguez eh, je torej vključilo pomembno misel. Potrebujemo namreč spremembo ravnovesja med temi finančnimi kazalniki in socialnimi kazalniki. socialnih aspektov ne smemo samo nekako priložiti obstoječim gospodarskim politikam. Ne, spremeniti moramo ravnovesje med politikami na področju gospodarstva in sociale. Socialna zaščita potrebuje dodatna sredstva, ki pa jih lahko črpamo le iz gospodarstva. Prav zato mislim, da je v poročilu zelo dobro zapisano to, da bi moral biti evropski semester preoblikovan na nek način. Mislim, da moramo tukaj upoštevati tudi pomisleke glede subsidijarnosti v povezavi z centralizacijo. Namreč eh, Evropski semester si ogleda posamezne države in pripravi priporočila. Odvisno pa je od tega, kakšen je socialni sistem, ali so v evrskem območju ali ne in tako naprej. Pomembno je razmisliti, ali obstajajo dovolj jasne, jasne gospodarske politike, ali obstajajo dobri socialni ukrepi in tako naprej. Če bomo torej dobro prenesli to splošno strinjanje eh, z načelom in pristopom poročila v bolj konkretne predloge, bi bilo to odlično. Namreč graditi moramo na tem, kar je povedala gospa Rodriguez, da moramo odigrati zelo aktivno vlogo, preden pripravi komisija svojo strategijo. Prav zato moramo še predtem sprejeti resolucijo, ki bo pomagala. Logika komisije se kaže v poročilu petih predsednikov. najti moramo način, kako bomo izvajali eh, sporazume in člen 3. Namreč eh, jasno je, da se kriza v Evropski uniji poglablja. Več pa v bistvu nimam za dodati. Hvala. Uh, Hvala lepa. Ja, približujemo se koncu te zelo zanimivi razpravi. Še dva kolega želita besedo, preden dam besedo ponovno poročevalki. Okay.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 Hvala lepa, gospod predsedojoči, hvala lepa vročevalcu za to izjemno zanimivo poročilo. Ampak po mojem mnenju to poročilo sproža precej vprašanj. Se upravičujem za to mnenje, mnenje, ki nasprotuje. Res je, da želimo pač eh, nov stebr socialnih pravic? Oziroma to je vprašanje, ki si ga postavljam. Ali želimo res spremeniti socialne pogoje? Po mojem mnenju, socialne pravice Evropski uniji so v celoti v pristojnosti nacionalnih držav. Torej, na ravni Evropske unije lahko samo koordiniramo te pravice in to skladno z listino o temeljnih pravicah Evropske unije. Torej, skladno s to listino temeljne pravice, vključno s socialnimi pravicami, s socialnim zavarovanjem in tako dalje. Torej, pri tem lahko eh, Evropska unija samo izvaja pač svojo, svoj vpliv. Omenili ste uh, pravice otrok. Na ravni Evropske unije imamo jamstvo za mlade in zato ni, bi bilo, ni bilo potrebno spremeniti zakonodaje Evropske unije. Torej, zato nismo potrebovali tega stebra socialnih pravic. In kljub temu smo zagotovili jamstvo za mlade, torej to je mogoče uresničevati, če so nacionalne vlade dovolj dejavne. Motivacija je izredno pomembna, če želimo biti učinkoviti. Ne kritiziram te pobude, ampak želela bi povedati to, da bomo imeli dolge razprave o novi zakonodaji, ki bo itak odvisna od nacionalnih držav. In delo za državljane, morajo opraviti države. In pomembno je, da se izpostavi pozitivno motivacijo in pa naložbe. To so najpomembnejša sredstva za doseganje teh ciljev. Torej motivacija, stimulacije za podjetja, za ženske, za zaposlene in tako dalje. In motivacija je tista, ki bo omogočila zaposlenim, da uh, jim bo ponudila nove mm, priložnosti za zniževanje oziroma odpravljanje revščine. Mislim, da je to prava pot do socialne in solidarne Evrope. Ne postavljam pod vprašaj vaše dejavnosti, ampak malce sem skeptična glede nove zakonodaje. Hvala lepa. Sedaj pa še zadnji kolega. Hvala lepa, gospod predsedujoči vseeno bi želel pozvati k kolektivni odgovornosti glede na število amandmajev, ki so bili uloženi na poročilo pročevalke. Socialna situacija v Evropi, torej na globalni ravni, se ne bo izboljšala. Neenakost je vedno večja. Tudi obstajajo razlike med državami, ampak na globalni ravni. In zato obstajajo različni razlogi. Prav gotovo imamo strukturne razloge, ki niso specifični za Evropo. Danes eh, gospodarska dejavnost uničuje delovne ure in vedno več eh, ljudi imamo v prekarnem položaju, kajti vedno več eh, lahko proizvedemo z manj urami, torej zahvaljujoč robotizaciji, digitalizaciji in tako dalje. In to bo precej spremenilo svet eh, dela v prihodnosti. Torej, to je veliki izziv, ki se ni pojavil danes, to je izziv, ki ga poznamo že 30 let eh, in ki je vodil v brezposelnost, prekariteto in revščino v številnih državah. Notranji trg eh, lahko deluje optimalno samo ob odsotnosti asimetrij, ampak danes imamo precejšnje asimetrije, torej ne samo na socialni ravni, ampak te asimetrije, im, te asimetrije imajo tudi uh, politične posledice. To uh, se odraža v obliki neke razdrobljenosti Evrope. Moramo slediti dvema ciljema in sicer konkretnim ciljem, torej tu imamo vprašanja, ki smo jih razvili v Franciji, pa tudi drugot in sicer vprašanje torej minimalnega uh, temelja. Istočasno pa je to tudi zelo pomembno politično sporočilo. Evropski parlament lahko tu pokaže, da se Evropska unija zanima za socialna vprašanja. In kaj se bo zgodilo? Nekateri bodo menili, da je Evropska unija za njih večja nevarnost kot priložnost in na ta način se bodo lahko umaknili. Eh, obrnili hrbet Evropski uniji in eh, tu ne gre za neko birokratsko vprašanje, temveč za politično vprašanje. Eh, našim državljanom moramo dati jasno sporočilo, da ja, Evropa je trg, ampak istočasno pa Evropa brani tudi njihove socialne pravice. Hvala lepa. Gospa Rodriguez, poročevalka, izvolite. Hvala, predsedujoči. Hvala za vse komentarje, ki sem jim lahko prisluhnila v tej zanimivi razpravi. Torej, prvo vprašanje. Ali potrebujemo evropski stebr socialnih pravic? Mislim, da jih potrebujemo, ja. In to iz preprostega razloga, ki sega v začetke evropskih integracij. Od samega začetka evropske integracije temelijo ne samo na skupnem trgu, temveč na kombinaciji skupnega trga in pa jasnih standardov. In politike morajo predstavljati dobre sinergije med gospodarskim in socialnim razvojem. Torej, to je v osnovi evropski projekt. In ko smo eh, lansirali agendo enotnega trga, vemo, da je to vključevalo takrat na stotine različnih direktiv in socialna razsežnost je bila razvita paralelno. Torej, z bolj omejenim sklopom uh, direktiv, ampak te obstajajo in to je socialni aki Evropske unije. Torej to že obstaja, ničesar novega ne uh, izumljamo. Edino, kar je novo, so novi izzivi. In zelo me veseli, da imamo v odboru precej širok konsens, da izzivi, kakršna je digitalna revolucija, predstavljajo nove oblike zaposlovanja, in da se je na te izzive potrebno ustrezno odzvati, zato da lahko eh, ti delavci tudi računajo na skupne standarde in pa poštene delovne pogoje. Torej, eh, moj občutek je, da ta konsens obstaja. Treba je jasno opredeliti skupni jezik, ko govorimo o ekstremnih eh, socialnih neenakostih, o revščini, o ranljivosti. Ljudje eh, so eh, zelo ranljivi in, in moramo zagotoviti, da bodo lahko računali na neko minimalno plačo. In treba je tudi ažurirati, in to resno ažurirati, uh, uh, socialne standarde Evropske unije in to je, Evrop, to je Evropska komisija tudi razumela in vključila v svoj predlog. Torej, mi smo ponudili okvir, ki je zelo podoben predlogu komisije in želela bi v odgovor komentarju kolegov povedati, da potrebujemo predlog, ki bo kredibilen. Torej, ne samo uh, v Evropskem parlamentu, temveč predlog, ki ga bomo lahko predstavili tudi k svetu, Evropskemu svetu, zlasti takrat, ko bomo opredelili eh, časovnico za prihodnost Evrope. In če želimo približati Evropsko unijo državljanom, potem si ne morem predstavljati eh, tega načrta za prihodske unije brez eh, močne komponente socialnih pravic kajti v tem primeru bo to vodilo v neuspeh. To socialno razsežnost potrebujemo in to je naša odgovornost kot Evropski parlament, kajti mi odgovor, smo odgovorni evropskim državljanom. In zato moramo tudi najti način, kako uh, uresničiti te standarde in tudi kako razviti uh, socialno skupaj z uh, gospodarskim upravljanjem. Te sinergije moramo vzpostaviti in potrebujemo m, mm, takšno pozitivno eh, dinamiko, za katero menim, da naš, naše poročilo tudi veliko prispeva k temu. Jutri bomo imeli uh, sestanek poročevalcev v senci. Uh, Imamo malo časa, ampak računamo vse kolege, da bodo eh, prispevali k temu poročilu, zato da bo poročilo, ki ga bomo v tem odboru predstavili decembra, dobro poročilo. Hvala lepa, gospod Rodriguez. Torej, če prav razumem, bomo, se bomo držali časovnice, se pravi, da bomo poročilo v odboru sprejeli decembra. Dobro, hvala. Hvala za to razpravo sedaj pa nadaljujemo zelo hitro in sicer z poslovnim svetom. Predstavljam gospoda Klarsa, ki je direktor um, skupine globalnih eh, kazalnikov in eh, to je, on je tudi povezava, uh, ki um, nam je omogočila torej, ekskurzijo v Washington aprila. E, to bo odvisno od e, sestave kongresa. Gospod Lopez Klas, vam dajem besedo. Morda bomo dali ljudem pol minute, da zapustijo dvorano. I think that we can start now. Uh, uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Me veseli, da sem danes tu in da vam lahko predstavim najpomembnejše uh, rezultate tega poročila Svetovne banke o poslovanju za leto 2017. Veste, da je Svetovna banka že nekaj časa zaposlena z pripravo globalnih kazalnikov in eh, mi v banki menimo, da je to zelo pomembno za eh, zmanjševanje revščine, za gospodarsko blaginjo, za odpravljanje neenakosti in tako dalje. Za vse to je pomembno, da zagotovimo um, dobro okolje za poslovanje, kjer ni pretiranih birokratskih eh, in drugih ovir. V zadnjih letih eh, je Svetovna banka eh, to poročilo objavljala, 11 indikatorjev ta poročila vključujejo in naprimer, če želite vedeti, koliko časa traja, da, eno podjetje, da se eno podjetje vzpostavi, potem se za to uporabi, naprimer, kazalnik um, uh, vzpostaviti podjetje. Na to uh, imamo tudi uh, kazalnik, ki uh, kaže, koliko časa je potrebno, da se um, izsili izvajanje neke pogodbe pred sodišči. Torej, na to, če imamo, naprimer, vprašanje nesolventnosti, imamo prav tako kazalnik za čezmejno poslovanje, imamo eh, kazalnike, naprimer, če neko podjetje želi delovati mednarod, na mednarodni ravni. Preden grem, eh, nadaljujem z glavnimi sklepi tega poročila, naj povem, da smo letos, po mojem mnenju, uvedli zelo pomembno inovacijo in eh, rad bi eh, temu posvetil nekaj minut in povedal, kaj smo naredili. Torej, na svetovni banki in na mojem oddelku eh, že nekaj let imamo zelo zanimiv projekt Women Business and Law in tu uh, gledamo, kakšne so pravne omejitve za ženske podjetnice, ki obstajajo v zakonodaji, naj se bo v ustavni zakonodaji ali drugot. In vemo, da v nekaterih državah zaradi teh omejitev je za ženske teže eh, delovati v poslovnem eh, svetu kot eh, za moške. Naprimer, nekatere ženske potrebujejo privolenje moškega, da odprejo svoj račun ali da odprejo svoje podjetje in tako dalje. Torej, v nekaterih državah je teže vzpostaviti poslovno dejavnost, če ste ženska, kot če ste moški. In v zadnjih letih smo ugotovili, da kazalniki Eh, ki smo jih imeli na voljo, ne odražajo teh težav. Torej, eh, letos eh, pokrivamo 190 držav, torej vključili smo tudi Somalijo in kazalniki, ki pa odražajo dejavnost žensk v poslovnem svetu, pa so precej bolj omejeni. In zato smo letos to vključili. In eh, tri je kazalniki so tisti, ki so najpomembnejši v tem smislu, se pravi um, začetek poslovne dejavnosti, na to izvajanje pogodb in tako dalje. Uh, in to ima sedaj tudi uh, to žensko razsežnost. 38 držav uh, je. Uh, vključeno v to in pri teh 38 državah se neenakost med moškimi in ženskami tudi odraža pri rezultatih, ko si pogledamo te kazalnike. Zelo ponosni smo na to spremembo. To smo podprli tako v Svetovni banki kot eh, izven eh, nje. Civilna družba je to zelo pozdravila. Eh, kajti če želimo spodbujati ženske podjetnice, potem že nekaj časa vemo, da so te ženske predvsej bolj omejene v poslovni dejavnosti kot moški. In sedaj bodo naši poslovni kazalniki te omejitve tudi na uh, popolnoma merljiv uh, način vključili. Torej, naj vam pokažem rezultate poročila. Torej, tu imamo 50 držav, eh, ki so najviše na lestvici. Torej, Nova Zelandija je prehitela Singapur prvič v 20 letih. Eh, Singapur še vedno eh, ponuja zelo dobro poslovno okolje, zelo prijateljsko poslovno okolje, prijazno poslovnežem. Torej, med eh, prvimi desetimi imamo tri članice Evropske unije, Danska, Združeno kraljestvo in Švedska. Torej, te države imajo najustreznejše poslovno okolje, torej vsaj v kolikor se to odraža s temi kazalniki. Uh, po svetu je bilo v tem eh, ciklu 15-16 upeljanih 283 reform eh, torej v 137 gospodarstvih in to je veliko. Naj vas upozorim na afriški kontinent, to je za nas eh, v Svetovni banki zelo pomembno. Torej tu vidimo 75 odstotkov torej, za Afriko. Torej to je odstotek držav v podsaharski Afriki, ki so upeljale eh, vsaj eno, pogosto pa več, tri, štiri reforme. In to je zelo visoka številka. Eh, vemo, da je Afrika za nas zelo pomembna in eh, poslovni svet v Afriki zelo pomemben. In teh 77 odstotkov, ki jih vidimo tu, eh, je torej zelo velik porast od 35 odstotkov, ki smo jih imeli prej. In za nas v banki je to pomembno, zato ker to ostaja. Eh, tista regija v svetu, kjer je najtežje eh, poslovno delovati. Tu vidimo kumulativni eh, ni pozitivni razvoj pri um, izboljšanju poslovnih okolij in tu imamo na levi Evropo in centralno Azijo uh, in ta EKA, se pravi Evropa in Centralna Af Azija, je tista regija, ki, kjer je najvišji zabeležen napredek. In zakaj je ta regija zabeležila največji napredek? Torej, v vseh regijah vidimo, da je prišlo do napredka, ampak um, eh, Srednja in Vzhodna Evropa in pa eh, Centralna Azija eh, so res naredile tu največji napredek. In tu bi vam povedal naslednje. Torej, uh, veliko držav, ki so zabeležile precejšen napredek, naprimer baljske države, Poljska, Češka, Slovenija. To so države, ki so že 20 eh, let v fazi institucionalnih eh, in pa gospodarskih reform. Veliko teh reform je bilo sprejeto pred eh, Eh, vključitvijo v Evropsko unijo leta 2004 in kaj pa se je potem zgodilo leta 2004, potem pa so se prioritete spremenile, naprimer Poljska, Baltske države, eh, Češka, Slovenija, torej so morale nadaljevati s temi reformami, zato ker so bile v konkurenci z Finsko, Nemčijo in drugimi evropskimi državami. Uh, Eh, torej, nasplošno smo videli, da, se, da so se te reforme nadaljevale in rezultati so bili pozitivni. Nekatere države Srednje Azije, ki so vključene v to, naprimer Kazahstan, so prav tako uh, zabeležile precejšen napredek, čeprav iz drugih razlogov kot Evropska unija. Pokazal bi vam še nekaj prosojnic, ki na zelo zanimiv način kažejo, kaj se je zgodilo s podatki Doing Business. Leta 2005, če se vprašate, v katerih državah je bilo mogoče v manj kot 20 dneh začeti z poslovno dejavnostjo. Torej, to je bilo mogoče samo v 41 gospodarstvih in to so bile države Severne Amerike, Severne in Srednje Evrope. Leta 2016 pa vidimo, da je v manj kot 20 dnevih eh, mogoče postaviti podjetje v 130 gospodarstvih. Torej, to je eh, več kot, trikrat več kot leta 2005. In vidimo, da je prišlo do te ekspanzije zlasti v razvijajočem se svetu, v Afriki, v Srednji Aziji. In to je zelo pomembno. To je pomemben kazalnik, koliko časa potrebujemo za eh, začetek poslovne dejavnosti. Vemo, da tam, kjer eh, to traja zelo dolgo, je tudi korupcija večja in to tudi negativno vpliva na poslovno dejavnost. Mladi, ki želijo biti podjetniki, eh, se bodo v tem primeru, če bo to pretežko, preusmerili drugam ali pa bodo šli v bolj um, okolju prijazno poslovno okolje, drugot. Tu vidimo grafe, ki prav tako na zelo dramatičen način kažejo, kaj se dogaja z temi podatki. In začnimo kar eh, zgoraj levo tu vidimo, koliko časa potrebujemo za začetek poslovne dejavnosti v primerjavi z letom 2005. In če eh, si pogledamo rdečo črto, torej to so tiste države, kjer je najtežje um, začeti s poslom, torej tam je uh, trajalo 100 13 dni eh, za vzpostavitev poslovne dejavnosti, medtem ko eh, pri eh, najboljšem, naj, najhitrejših okoljih, kjer je to trajalo 28 dni. Sedaj vidimo, da se ti dve črti zbližujete, se pravi, da se čas, ki je potreben za vzpostavitev podjetja, krajša povsod. Po torej tiste države, kjer je to najtežje, eh, so prevzele del eh, politik, ki jih najdemo v najboljših državah. Torej, te politike eh, se zbližujejo in to je za nas pomembno, kajti Svetovna banka je organizacija, ki teži v smeri konvergenčnosti in afriške Eh, azijske in pa eh, ameriške, torej ju, južnoameriške države eh, so tako izboljšale prakse, da vidimo, da se ta razlika že izgublja. Na to vemo tudi, da obstaja povezava med regulatorno učinkovitostjo in pa korupcijo. Ljudje razumejo, da želijo podjetniki eh, delovati v transparentnem okolju in ne v eh, okolju, kjer vlada korupcija. Ampak eh, nimamo še kazalnikov za to. Vidimo pa, da če si pogledamo indeks korupcije Amnesty International in pa eh, kazalnike Eh, regulatorne učinkovitosti, potem vidimo, da je korelacija tu zelo močna. Države, ki so prijazne eh, podjetništvu, so tudi tiste, kjer je raven korupcije najnižja. Torej, eh, to je tudi povsem logično, kaj ti korupcija vlada tam, kjer imamo zelo obremenjujoče zakone, pravila, eh, administrativne ovire in v tem primeru bo pač poslovna skupnost poskušala najti načine, kako lahko eh, to čim prej premustiti. Letos smo si pogledali tudi vprašanje razporeditve dohodkov. In postavili smo si naslednje vprašanje. Ali boljše podjetniško okolje tudi pripomore k boljši prerasporeditvi dohodkov? Torej, eh, ko smo pripravljali, naprimer, poročilo o ženskah v podjetništvu, eh, smo eh, videli, da če eh, oblasti ženske spodbujajo k temu, da sodelujejo na trgu delu in prispevajo k kakovosti eh, družbe, eh, da se borijo za boljše dohodke, potem vidimo, da so tudi kazalniki poslovnosti boljši. Torej, države, ki so bolj naklonjene poslovnemu svetu, imajo tudi manjše razlike med ženskami in moškami. Torej tudi eh, ta dva kazalnika sta med seboj povezana. Torej države, ki so bolj naklonjene podjetništvu, pot, omogočajo tudi mladim in ženskam in drugim, da se vključijo v delovni tor, trg in prispevajo tudi k blaginji. In še zadnja prosonica, kajti eh, želel bi, da se tudi predvidi malce časa za razpravo. Torej, tu vidimo države Evropske unije, pa tudi nekatere druge države in vidimo, da večina EU držav je med eh, prvimi 50 gospodarstvi, med 190, ki smo jih obravnavali. Torej, razen Nove Zelandije in Singapura, ki nista članice Evropske unije, so vse ostale države članice Evropske unije. Torej med prvimi dvajsetimi imamo Dansko, Združeno kraljestvo, Švedsko, Estonijo, Finsko, Latvijo, Nemčijo, Irsko in Avstrijo. Torej to ni presenetljivo, kajti vemo, da. Mm, v eh, teh državah imamo zelo naklonjeno poslovno okolje in čeprav obstaja razlike med eh, državami Evropske unije, nekatere države eh, so se odrezale bolje kot druge, pa nasplošno velja, da se države Evropske unije bolje držijo kot vse druge. Torej, tu se bom ustavil. Hvala lepa za to zelo zanimivo predstavitev večina med nami je zelo dovoljna, da je toliko držav članic Evropske unije na tem seznamu. Imam pa nekaj vprašanj in eh, tudi kolegi bodo morda imeli kakšno vprašanje. Gospa McIntyre, želite začeti? Hvala lepa, predsedujoči. To je zelo zanimivo poročilo. in eh, torej veliko informacij bi zahtevalo, bi zahtevalo še več eh, študij. Pomembnost eh, poslovne dejavnosti mislim, da ni dovolj prepoznana včasih. Torej, če želimo izvleči ljudi iz revščine, potem jim je treba dati službo. In vemo, da 85 odstotkov novih eh, delovnih mest eh, prihaja iz eh, majhnih in srednje velikih podjetij. Nekatera med temi podjetji so res mikropodjetja. Imamo posameznike, ki ustvarjajo vlastna delovna mesta s tem, da postajajo podjetniki in to je treba spodbujati. Mislim, da je to treba zelo spodbujati. Torej, zanimajo me številke, ki eh, ste jih predstavili, se pravi, da gospodarstva, ki, kjer je poslovni svet bolj urejen, imajo eh, manjše razlike v dohodkih. To je prav tako treba priznati. Čeprav so države Evropske unije na najboljšem položaju, torej glede uh, poslovn, nemu svetu prijazne eh, zakonodaje, pa mislim, da ta zakonodaja še vedno ni dovolj počrtana in tudi v moji državi imamo dele zakonodaje, ki uh, eh, overajo poslovni svet in potrebujemo ravnotežje med eh, varstvom delavcev, torej na področju Ja, zdravja in varnosti pri delu. Istočasno potrebujemo tudi eh, ukrepe proti goljufijam in korupciji. Ampak eh, ljudem je treba tudi omogočati, da postajajo eh, podjetniki in jih k temu spodbujati. Torej, sama sem naredila pred dvema letoma poročilo za, to, za ta odbor in sicer kako lahko Evropska unija Mm, vzpostavi eh, naklonjeno okolje, okolje za razvoj poslovne dejavnosti. In vidimo, da tudi znotraj Evropske unije obstajajo razlike med državami, torej glede naprimer časa, ki je potreben za um, ustanovitev podjetja. Torej najboljši, v najboljšem primeru je bilo to 4 dni, v najslabšem pa 40 dni. Torej, uh, Mislim, da e, Evropa še vedno mora izboljšati situacijo. Ne smemo sedaj se zadovoljiti s sedanjimi rezultati. Številke so zelo zanimive. Kar ste nam pokazali glede učinka na ženske, se mi zdi zelo zanimivo. Torej v Afriki in na Bližnem vzhodu in v Južnji Ameriki imamo območja, kjer, eh, drža, kjer ženske imajo zelo veliko težav pri ustvarjanju eh, poslovne dejavnosti. Zanima me, če lahko izpostavite res tiste glavne elemente v teh državah, kaj bi se moralo spremeniti, da bi se situacija res spremenila in Kako lahko primerjamo situacijo v teh državah z omejitvami, ki obstajajo v Evropski uniji? Hvala lepa. Morda lahko odgovorite na to vprašanje, pa bomo nadaljevali potem. Hvala za vaš komentar in vaše vprašanje. Ja, eh, prav imate. Tudi znotraj Evropske unije imamo precejšnje razlike eh, glede uspešnosti, ki jih kažejo te kazalniki. Vemo, da se je na nas eh, pred dvema letoma obrnila švedska vlada z zelo zanimivim predlogom in to bi vam povedal, zato ker se mi zdi, da to odraža to, kar ste povedali. Torej, in sicer, da tudi pri eh, teh državah lahko eh, še vedno izboljšamo situacijo. Švedski minister za finance je pristopil k meni in rekel, Švedska ima zelo dobre rezultate že več let, ampak eh, poslovni svet pa se vse čas pritužuje, da imamo prevelike omejitve in tako dalje. Tudi na področjih, ki jih. Ki, ki, ki se ne tiče poslovnega sveta, naprimer eh, usposabljanje, izobraževanje in tako dalje. Torej, to je uh, samo posredno povezano s kakovostjo uh, poslovnega okolja. Torej, včasih je bil to kazalnik za delovni svet, ampak sedaj svet dela ni več vključen v. Uh, med te kazalnike. In švedski minister mi pravi, mi imamo te težave na trgu dela. Eh, in eh, želeli so študijo, eh, ki bi pokazala, kako bi lahko izboljšali kakovost poslovnega okolja. Torej tudi Nova Zelandija in Singapur še nimata torej, teh najboljših eh, rezultatov, ki bi si jih želeli. Glede razlik med moškimi in ženskami, torej Women Business and the Law, torej to poročilo, ponuja zelo podrobne informacije v zvezi z omejitvami za ženske, ki obstajajo, naj si, bodo, naj si bo to dostop do pravnega sistema, dostop do kreditev. Eh, pogledali smo si 47 različnih ukrepov in med eh, sklepi tega poročila, torej zadnje poročilo je bilo leta 2015, torej od 137 držav imamo samo 18 držav, kjer ni nobenih eh, razlik eh, med moškimi in ženskami. Torej, kar pomeni, da v 155 državah eh, imamo vsaj eno razliko med moškimi in ženskami v državah. Afriki in pa eh, na Bližnem vzhodu imamo po 20, eh, v Iranu celo 27 eh, omejitev za ženske. Kar, držav, kar državljankam onemogoča dostop do gospodarstva, do gospodarske dejavnosti, do podjetništva. Torej, kaj lahko naredimo? Na Svetovni banki predstavljamo te podatke, identificiramo za vsako od 173 držav oziroma leto 190 držav, predstavljamo vse razlike, ki obstajajo v zakonodaji. In na ta način mednarodni skupnosti, torej to znanje predstavljamo in države se na to odzivajo. Uh, V zadnjih eh, petih letih je 65 držav uvedlo 95 reform, s katerimi so odpravili te um, razlike. Torej, države sedaj eh, primerjajo svoje rezultate z rezultati sosednjimi držav, eh, države se tudi na nas obračajo in nas prosijo za uh, nasvet, kako odpraviti te um, omejitve, pogosto to izhaja iz preteklosti. Naprimer, v nekaterih državah eh, podsaharske Afrike imamo eh, civilni kodeks, ki je eh, kopija francoskega civilnega kodeksa iz 70-ih let. Torej, te uh, te omejitve so bile v Franciji že zdavnaj odpravljene, medtem ko njihov civilni kodeks pa jih še vsebuje. E, in e, to je sedaj treba odpraviti, kajti e, te omejitve nimajo nobenega gospodarskega smisla. Te pač omejujejo gospodarsko dejavnost, podjetništvo in um, na ta način ženske ne morejo prispevati k blaginji države. Gospod Perinski. Yes, uh, Najlepša hvala. Naslednje bi vas rad vprašal. Ti kazalniki so pravzaprav osnova za to razvrščanje. Vendar so ti kazalniki verjetno bolj povezani s procesom, poslovanja, začetkom poslovanja, kot pa splošnim ciljem merjanja tega, kako enostavno je, naprimer, vzpostaviti podjetje in potem začeti delovati v okviru tega podjetja. Se vam ne zdi, da je to na nek način bolj ali manj enostranski pristop? ki ne upošteva končnega rezultata, outcoma, celotnega postopka poenostavljanja poslovanja. Rekli ste, da je v srednji in vzhodnji Evropi potekal intenziven proces, v okviru katerega naj bi se poenostavilo spostavljanje podjetij. Kako pa si razlagate potem pojav ki smo mu priča, namreč ljudje v delovni starosti se vse bolj izseljujejo v Zahodno Evropo. Kot veste, ta proces emigracije povzročil kar nekaj akutnih težav. Nekateri so sicer rekli, da je to vezano tudi na to, kar se je zgodilo v Združenem kraljestvu, ker sedaj obstajajo domnevno pomisleki, da bodo vzhodnoevropejci preplavili trg. Ampak ta vprašanja, ki so vezana na socialni dumping, na napotitve delavcev, ki so v središču razprave v Evropskem parlamentu v tem trenutku, ohranjajo povezavo z domnevnimi preferencami ljudi v delovni starosti iz Srednje in Vzhodne Evrope, ki želijo emigrirati v Zahodno Evropo. Rekli ste, da so više uvrščene države tiste, pri katerih je razkorak v prihodkih manjši, kjer obstaja večja enakopravnost pri prihodkih, ampak podatki, kot kaže, tega ne podpirajo. V osrednji in vzhodnji Evropi je koeficient gini višji kot v državi, kot je naprimer Švedska ali še kakšna druga. Tisto, na kar ciljam je, no, pri čemer seveda ne postavljam pod vprašaj teh parametrov, ki kažejo na to, kako enostavno je, naprimer, spostaviti podjetje in potem delovati v okviru tega podjetja, kako lahko zagotovimo vlagatelje in tako naprej, kako se ti čutijo zaščiteni z vidika pravic, ki jih imajo. Skratka, ali naj bi to celotno oceno bilo morda smiselno umestiti v širši kontekst, se osredotočiti tudi na rezultate. Rezultati so lahko namreč ravno nasprotni s tem, kar bi pričakovali od poenostavljenih postopkov. Nas zanima tudi dodana vrednost in dohodek. Kaj se potem zgodi s tem, ali se to uloži, ali se vključi v gospodarstvo v tej državi, ali se ta prihodek, naprimer, prelije v offshore račune, ki na nek način tem družbam in delavcem jemljajo pravico do dobička, ki nastane v teh državah v okviru podjetij, ki tam poslujejo prav zaradi bolj poenostavljenih pogojev poslovanja. Zanima me torej, če bi morda lahko uporabili drugačen format razmišljanja o razvoju in ekonomiki. Hvala. Se pravi, čujem, ker sem bil nekoliko daljši. Naštel sem tri ali štiri vprašanja, ampak vse se bo naš gost sam znašel. Izvolite. Najlepša hvala. Na kratko se bom dotaknil teh ključnih elementov v vaših vprašanjih. Najprej bi rad povedal, da je za blaginjo in razvoj pomembnih več dejavnikov, ne gre zgolj za poslovanje. Mi nikoli nismo trdili, da so ti kazalniki najboljši proksi, ki nam omogoča, da zajamemo celoten razvojni proces. Naj podam primer. Mi, na primer, ne gledamo na kakovost makroekonomskega okolja, čeprav je to zelo pomembno. Potem so tu še vprašanja vezana na fiskalno politiko, na vzdržnost financ, skratka, cela makroekonomska slika je relevantna. Pred osmimi, devetimi leti je Islandija sredi res hude makrokrize, ki je bila vezana na razpad bančnega sistema in valute, relativno dobro delovala, vsaj kar se tiče poslovanja. Podjetja so še vedno lahko dobro delovala, ker je bilo poslovno okolje ugodno, v makro okolje pa niso bistveno prispevala. Niti niso bistveno prispevala k blagostanju. S tem želim povedati, da ne smemo preveč razlagati teh kazalnikov o samem poslovnem okolju. Omenili ste vprašanje migracij. V Svetovni banki obravnavamo tudi migracije. Ugotavljamo, da vsaj določen del teh migracijskih tokov lahko pripišemo razlikam v prihodkih. Sveda je pomembno tudi to, ali imajo ljudje naprimer, dostop do informacij, ki kažejo, da naprimer, na švedskem ljudje živijo bolje in se zato posamezniki želijo preseliti tja, ker iščejo boljše priložnosti. V določeni meri to drži. Nekaj podobnega se je zgodilo tudi znotraj Evropske unije, ker tu obstaja prost pretok delovne sile. Države z nižjo stopnjo prihodkov na posameznika so bile priča izsil, izseljevanju prebivalstva v zahodne države, naprimer. V vzhodnih državah, Polski, Češki in nekaterih drugih, ki sem jih naštel, opažamo precejšnje izboljšave poslovnega okolja. Pa je kljub temu prišlo v teh državah do teh tokov. Ampak, če ne bi prišlo do teh izboljšav v baljskih državah, na češkem in tako naprej, bi bili verjetno ti migracijski tokovi še bolj obsežni, kot so bili. Res pa je, da obstajajo dobri pogoji v srednji in vzhodnji Evropi, oziroma vsaj boljši pogoji, kot so bili pred 15-20 leti. Verjetno je to v določeni meri tudi ublažilo razloge, zakaj bi posamezniki želeli zapustiti te države. Posamezniki najdejo torej priložnosti tudi v svojih državah in tam ustanovijo podjetje, se mi treba seliti na Švedsko ali v Združeno kraljestvo. Mi smo si dejansko pogledali tudi, kakšna je povezava med uspešnostjo, kazalniki in drugimi makroekonomskimi spremenljivkami. Podatki ki smo jih prejeli v okviru teh raziskav, so obetavni. Države, ki so bolj uspešne na podlagi teh kazalnikov in ustvarjajo več delovnih mest, so tudi tiste, ki so bil, doživele izboljšanje prihodka na posameznika. Ampak to so neki splošni, povprečni koncepti. Vedno lahko najdemo tudi nasproten primer. Ena država, ki je bila bolj uspešna v kontekstu poslovanja, naprimer kot Grčija v zadnjih dveh letih, ki, ko se je osredotočila na izboljšanje poslovnega okolja, je naprimer zaradi drugih dejavnikov fiskalnih ukrepov, evrokrize, zadolžitve, ni tako uspešno delovala, kar zadeva samo gospodarsko rast ampak če si pogledamo te kazalnike, ugotovimo, da obstaja korelacija med poslovanjem, gospodarsko rastjo in temi kazalniki. Obstaja visoka korelacija med uspešnostjo in zmožnostjo države, da pritegne vlagatelje ter prihodkom na posameznika. Hvala lepa. Zelo na hitro se približujemo koncu seje razprava je bila res zanimiva. Še sam bi imel eno vprašanje za vas, gospod Lopez Klaros. Gledam te številke. 18 evropskih držav, mislim, da ste omenili 33 reform v 18 državah Evropske unije. Nobena skrivnost ni, da je apetit po reformah precej različen v evropskih državah. Če si pogledamo razprave, ki trenutno potekajo v zvezi s tem, kako naj delujemo, kako naj reformiramo Evropsko unijo, me zanima, ali lahko morda vi pojasnite te razlike med državami Evropske unije. Lahko pojasnite razlike med, naprimer, stopnjo reform v Južni in Severni Evropi. Um. Ena od zadev, ki smo jih opazili v zadnjih 14 letih, ko smo pripravljali te kazalnike, je, da nekatere krize pospešijo reformni postopek potem, ko se kriza zaključi. Leta 2008 in leta 2009 je bilo to očitno po nastopu globalne finančne krize. Takrat je prišlo do in bolj intenzivnega izvajanja reform, gre za način, da na kakršen se države odzivajo na krizo, želijo pač izvesti reformo finančnega sektorja in poslovnega sektorja. V Evropi, še posebej v Južnji Evropi, v mislih imam Italijo, Španijo, Grčijo, Portugalsko in Cipr do določene mere, so v zadnjih nekaj letih v kontekstu evrokrize spoznali, da je en način, kako se rešiti dolžniške krize. Kot veste, so se stopnje zadolžitve znatno povečale v vseh teh državah, tudi zaradi posegov, do katerih je prišlo v kontekstu krize iz leta 2008. Ampak en način, kako se rešiti dolžniške krize, je, da rasteš, da hitreje rasteš. Mi merimo dolg v primerjavi z BDP-jem. Dolg se ne bo prestrukturiral, enumerator se ne bo spremenil, spremeni se lahko zgolj denominator če imamo hitrejšo gospodarsko rast in nominalno rast BDP-ja prav tako visoka, bo stopnja zadolžitve postala bolj vzdržna. Kako se bo gospodarska rast okrepila? Tako, da se oblikuje okolje za zasebni sektor, da bo zasebni sektor lažje posloval, da se nasplošno zagotovijo okoliščine, ki spodbujajo vključevanje v transakcije, ki so na voljo znotraj reguliranega gospodarstva. Španci, italijani, celo grki so priznali to dejstvo. To smo opazili tudi v svojih pogovorih z njimi. Lahko seveda storijo še več, ampak rezultati so bili res osupljivi. Španija je sedaj veliko bolj uspešna pri teh kazalnikih kot pred petimi leti. Delno je to tudi rezultat tega, da se je vlada sredotočila na reforme, ki so prijazne za poslovanje. Mislim, da je to ta bistvena zgodba, ki smo jo priča v Evropi v zadnjih letih. Hvala lepa, še kakšno vprašanje? Kot kaže ne. Najlepša hvala, gospod Lobes. Veliko veselje nam je bilo, da ste bili danes naš gost. Številke so zanimive, upam, da jih bomo uspeli koristno porabiti tudi v našem delu. S tem smo zaključili z današnjo sejo. Vidimo se jutri.